Dear colleagues. Spoštovani kolegi, mislim, da lahko začnemo. Začeli bomo sedmo točko dnevnega reda z znanstveno proučevanje vprašanj v zvezi z živili. kot veste, je to tehnično poročilo in kot poročevalec predlagam odboru, da postopamo v skladu s členom 51 poslovnika. če se strinjate, lahko sprememo ta predlog. Če pa imate kakršnekoli težave, se prosim oglasite in razložite, v čem je težava. Verjetno se nihče. Uh, ni nikogar, ki se ne bi strinjal, tako da lahko predlog sprejmemo. Uh, zdaj pa začnemo z glasovanjem. Ampak še preden začnemo z glasovanjem, pozdravljam eh, skupino obiskovalcev, mlade politike iz Hrvaške. Dobrodošli na Hrvaškem, kje pa ste? Aha, tamle. Dobrodošli na zasedanje odbora Envi. Zdaj pa lahko začnemo z glasovanjem. Uh, Prva točka. Gre za kompromis dosežen s svetom v zvezi s predlogom za uredbo Evropskega parlamenta in sveta glede spremljanja emisij oglikovega dioksida iz pomorskega prometa, poročanja v njih in njihovo preverjanje ter uh, spremembo uredbe, ki je preveljala. Glasujemo elektronsko. Odpiram glasovanje.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 gospoda Ekauta in Kebrendija glede goriva. Odpiram glasovanje. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa glasovanje v zvezi z ustnim vprašanjem za komisijo glede označevanja države porekla za meso in predelana živila. Odpiram glasovanje. The vote is closed. Konec glasovanja. Adopted. Sprejeto. from Luxembourg. Okay, we have finished to vote and now we Končali smo z glasovanjem, zdaj pa začnemo razpravo v zvezi s predlogom resolucije glede označevanja države porekla za meso in predelana živila. I start immediately giving the floor to Besedo dajem takoj gospodu Lizeju, potem pa nadaljujemo eh, z vsemi eh, političnimi skupinami, ki so podpisale resolucijo. Peter, hvala lepa, gospod predsedajoči. Zastupam kolegico Zomar, ki je žal zbolela. Govorim kot koordinator Evropske ljudske stranke nismo še imeli možnosti, da bi v tem zakonodanem sklicu po volitvah govorili o tej tematiki. Gotovo pa je tako, da imamo v politični skupini različna mnenja, ampak V zadnjem eh, sklicu eh, smo večkrat razpravljali med različnimi glasovanji, tako da je prevladalo večinsko eh, mnenje, tako kot tudi mnenje gospe Zomer, ki je pristojna za to resolucijo in to je, da smo zelo kritični do osnutka rezolucije, pa tudi do vprašanja, ki je bilo ravno sprejeto z veliko večino. Ampak Evropska ljudska stranka se tukaj ne strinja popolnoma ali je res, uh, res je upravičeno in dobro, da uporabniki vedo, odkot prihaja njihovo meso, ampak uh, komisija je, pa ima proti argument, uh, da to označevanje tudi nekaj stane in zdaj je treba preučiti, kakšne so naše pravne zaveze podjetja so zavezana, da jasno znači, odkot prihajajo živila, ampak eh, to potem pomeni tudi višjo ceno. Zato se lahko eh, podjetja prostovoljno odločajo oziroma ali naj mi zdaj s svojo odločitvijo vplivamo na vsa ta podjetja in njihove odločitve. Pri tej temi govorimo o neke vrste paradoksu. Ljudje si sicer želijo informacije, ne želijo pa za nje dodatno plačati. Kakšne možnosti zdaj imamo, če potrošniki in potrošnice ne želijo več plačati? No, denar je nekje treba priskrbeti. Lahko se prepiramo o številkah, o katerih govorimo. Tukaj gre za določen znesek, ampak eh, težko uh, govorimo o številkah, o katerih govorijo podjetja. Komisija pravi, da se bodo stroški povečali za približno 50 odstotkov. Nekje bo eh, na koncu znesek vmes med obema tema trditvama. Torej, potrošniki ne želijo več plačati, torej treba denar pridobiti drugot. Poglejmo si, kakšno je e, stališče kmetov. Oni želijo um, pridelovati svoje proizvode po čim nižjih cenah. Um, na ta način pa se povečuje stroškovni pritisk na nje. E, če obravnavamo vprašanje mesa, potem je tukaj tudi vprašanje odpornosti na antibiotike petindvajset tisoč ljudi na leto eh, ima težave zaradi odpornosti proti eh, antibiotikom. Eh, in komisija, tako kot strokovnjaki, pravi, da je treba zagotoviti, da imamo dodatna pravila, nadaljna pravila, da se vidi, odkot prihajajo živila. Če pa bi bili mi v vlogi uh, eh, MSP-jev, za katere je potem obremenitva več, obremenitev večja kot pri velikih podjetjih, potem pa morda ne bi bilo treba tako zelo ustrajati na tem. Tudi komisar Brg je uh, dejal, da ni nobene povezave med um, krajem izvora proizvoda in pa uh, kakovostjo. Mm, tako da gre zdaj tukaj samo za potrebo po informacijah, ampak za te informacije pa potrošniki niso pripravljeni uh, plačati. Tisti, ki so pripravljeni plačati, lahko to storijo že uh, danes. Imeli smo že uh, škandal uh, z konjskim mesom, dosti krat se to uporablja kot argument, ampak jaz mislim, da je ta primer slab, kaj ti? Tukaj je šlo za uh, konjske meso, ki je bilo označeno kot govejo meso. Uh, označen pa je bil kraj porekla in kljub temu nismo mogli preprečiti škandala. Torej potrebujemo strože ukrepe, več kontrol, uh, eh, više uh, kazni. O tem uh, smo govorili in uh, z različnimi poročili spremljali. Če zdaj govorimo o predelanih proizvodih, recimo, če govorimo o konskem mesu v lazanjah, dejansko se je to konsko meso pošiljalo iz ene države, v drugo je na koncu pristalo v lazanji, na proizvodu pa je pisalo, da gre za goveje meso. Goveje meso, uh, s poreklom iz Romunije oziroma s, rum, eh, s poreklom iz Irske, ampak na koncu je bilo to vseeno konsko meso. Potrebujemo strožje ukrepe oziroma pravila. Razprava se je začela znotraj naše politične skupine eh, Evropske ljudske stranke. Smo morali skleniti kompromise, kaj ti mnenja niso bili, bila enotna. Večkrat smo v prejšnjem sklicu govorili o tej temi, ampak večina se je na koncu eh, pridružila tudi mnenju Renate Zomer. Eh, mi bi zelo podprli, če podjetja lahko prostovoljno označujejo poreklo živil. Ne pa želimo da je to obveznost, ki jih potem eh, prinaša tudi kazni. Torej, mi se taki zahtevi ne moremo pridružiti. Hvala lepa. Zdaj pa dajem besedo, besedo gospe Belmont. Hvala lepa, predsedojoči. Poglejmo si, kakšen je kontekst. Več kot pet let se že ukvarjamo uh, s tem vprašanjem. Preseneča me, kar pravi gospod Lise. Uh, vidim, da bere iz zapiska gospe Somers, uh, ne iz svojih. Dejstvo je, da je bilo uh, parlamentarno starišč, stališče popolnoma jasno. Uh, glasovali smo, da želimo to označevanje. Vsakič, ko smo o tem v parlamentu razpravljali, je večina želela, da uh, imamo označevanje kraja porekla za meso in pa predelana živila. Torej nasprotno, kot je govoril gospod Lize, razen če ga nisem narobe razumela. Eh, kraj porekla je posebej pomemben zaradi dobrobiti živali, zaradi okoljskih posledic, zato ker ima potrošnik pravico vedeti. Veseli me, da zdaj imamo eh, označevanje kraja porekla eh, oziroma države porekla za skoraj vse meso, kajti uh, pravico imamo, odkot prihaja meso in pa predelana hrana. 90 eh, odstotkov potrošnikov želi vedeti eh, te informacije, torej ne moremo reči, da tega ne želijo. Zelo sem bila razočarana s poročilom komisije, ki je reklo, da čeprav potrošniki želijo to vrstno označevanje, to preveč stane. Eh, komisija pravi, da so stroški visoki. Komisija pa se je naslanjala na podatke iz industrije. Te podatke je sporočila industrija sama, kaj pa bi drugega potem pričakovali. Budimo razumni glede tega. Recimo, eh, potrošniška razprava iz Francije se je ukvarjala označevanje mm, mesa v eh, omaki bolognese. Eh, in tukaj so stroški zelo nizki. Mnogi prodajalci nadrobno že prostovoljno označujejo poreklo. Torej, to je možno in ni nujno, da je prav drago. Če pa vprašamo eh, kmete, popolnoma razumem, eh, kmeti so največji lobisti, mm, oni želijo označevanje države porekla. Ne vem, Peter, odkot ste dobili te zapiske, to dejansko niso dejstva. Dve leti je že od škandala eh, s konskim mesom in potrošniki pričakujejo eh, od Evropske unije, da bo prehranska veriga bolj jasna. Enostavno ni spremljivo, da še vedno čakamo na ukrepanje glede teh vprašanj. Eh, potrebujemo, mislim, da imamo konsens v vseh političnih skupinah in tudi znotraj Evropske ljudske stranke. Potrošniki vsekakor imajo pravico vedeti, kaj kupujejo. Mi se bomo še naprej borili za to, da bodo obveščeni. Česa pa se industrija boj, boji, gotovo bodo pozdravili eh, transparentnost. Če imamo sendvič eh, s piščancem, ki pravi, da je proizveden v ZDA, bo gotovo proizveden tam, eh, na Tajskem pa je drugače. Ljudje želijo vedeti, odkoj prihajajo živila. Čim prej je treba ukrepati komisija je počasna in upam, da bo nova komisija eh, bolj uspešno ukrepala. In eh, lahko trdim, da tudi potrošniki v Evropski uniji upajo, da bo tako. E Hvala za EKR, gospa Jirling. Um, really Hvala, predsednik, nimam dosti dodati potem, ko sem poslušala Glenis. Lahko podprem vse, kar je povedala, skoraj da vse. pri škandalu s konjskim mesom imam občutek, da je šlo do goljufijo in eh, tega pač ne moremo preprečiti. Ampak potrošniki uh, potrebujejo informacije. Še enkrat bi povdarila, da gre tukaj za zavezo uh, komisije um, zakonodajo na tem področju oziroma zavezo smo mm, komaj da dogovorili. In uh, poslance, ki se še sprašujejo, ali naj podprejo ta predlog ali ne, bi pozvala, da si pogledajo konec resolucije, kjer se govori o tem, da bomo lahko v tem postopku eh, podrobno preučili, kakšne, kakšni so vplivi stroškov na dobavno verigo. Eh, to ni nekaj, na kar smo pozabili. To bo del naših debat in na ta način bo naš odbor tudi bi dobil priložnost, da razpravlja o vseh tih vprašanjih. Hvala lepa. kiitoksia tämä nimeni on todella vaikea ensinnäkin haluan sanoa että Ja, moje težko je, ime je res težko izgovoriti. Najprej bi povedala, da sem zadovoljna, da končno lahko glasujemo o tem vprašanju. In da smo se o tem tudi dogovorili, ampak Zdaj se spet ukvarjamo z istim vprašanjem. Lahko govorimo o stroških. Seveda je treba o izdatkih tudi razpravljati, ampak. Gledati moramo širše. Na finskem recimo je eno podjetje, ki se ukvarja z mesom, uh, Eh, povedalo, da so stroški precej nižji kot pa en cent. Tako da dejansko nimamo pravih informacij o tem, kaj so pravi stroški. Tukaj so predstavljene neke druge številke, ravno tako ste govorili o ceni označevanja. To je pomembno tudi z vidika m, mm, potrošnika. Potrošniki imajo pravico vedeti in pa zaupati morajo informacijam. Potrebujemo dovolj informacij o hrani, ki jo uživamo. To je torej stališče potrošnika. No, mogoče pa tega res ne zanima, eh, to res ne zanima vsakogar. Um, ni stvari, za katero bi se zanimali prav vsi. Potem pa je tukaj še vprašanje konkurenčnosti. Podjetja to uporabljajo kot eh, dejavnik konkurenčnosti. Dostikrat niso navedeni te ne samo informacije o državi porekla, temveč tudi o kmetijah in tako naprej. Dejstvo je, da je treba poskrbeti za varnost znotraj prehranske verige, kajti dosti grad se eh, sestavine živil proizvajajo v različnih državah. To je realnost in zakaj tega odkrito ne povemo ljudem. E, imamo različne dobavne verige, različne stroškovne dejavnike. E, Dejstvo je, da podjetja danes vedo, odkot meho, meso prihaja. Ker smo imeli škandale z mesom, smo še bolj pozorni na uh, vse verige, tako da je sledljivost zdaj večja, lahko sledimo, odkot prihaja meso in lahko verigo zaustavimo, če gre kaj narobe. Vprašanje je, ali naj govorimo o teh verigah, ali naj uvedemo obveznost za podjetja, da potrošnikom podajo te informacije. Podjetja namreč te informacije imajo. Potem pa še uh, živilska industrija pravite, da je uh, proti. Mislim, da gremo tukaj predaleč. V sami industriji obstajata dva pola, tako kot tukaj v parlamentu, torej dve vrsti mnenj. Če pa govorimo o, o malih in srednje velikih podjetjih in da naj bi uh, bili proti označevanju, ker bi to pomenilo večje stroške, uh, pa to ne drži popolnoma. Vsaj kolikor sem sama obveščena, MSP-ji so zato, da se stvari označujejo. Predvsem velike družbe so proti, kajti te dobivajo meso iz različnih koncev sveta in oni. Uh, morajo bolj nadzirati celoten proces. Upam, da lahko napredujemo moja skupina se popolnoma strinja glede tega. Zadnje čase smo veliko razpravljali o točki 8, o stroških. Pridvidevam, da bo ta točka 8 v prihodnih pogajanjih zelo pomembna, tako da jo moramo podrobno preučiti. Zakaj bi se sklicevali na eno študijo. Kaj ti dejansko se lahko sklicujemo tudi na resnično življenje, na vsa tista podjetja, ki uh, pripravljajo oznake in uh, označujejo državo porekla. Komisija je opravila uh, študijo iz uh, ocene učinka lahko eh, razberemo, kakšni bodo vplivi na stroške. No, eh, vsekakor lahko pričakujemo, da bodo eh, označevanja na koncu bolj podrobna. Um, Hvala, kolegica Bojlen. Pozdravljam priložnost, da lahko spet obravnavamo vprašanje označevanja omenjeno je že bilo, da je bil škandal s konjskim eh, mesom goljufija, ampak eh, ljudje so postali pozorni na dejstvo, da imamo zelo kompleksne uh, prehranske verige. Pri nas doma smo se spopadali z dioksinom recimo in tudi to je spodbudilo potrošnike k razmišljanju, da irske klobase pravzaprav niso irske. Uh, Anketa na Irskem je pokazala, da 95 odstotkov ljudi želi imeti informacije in to verjetno velja približno v enakem odstavku po celi Evropski uniji. Eh, glede vprašanja stroškov pa smo na Irskem ugotovili, mm, da ko je šlo za vprašanje konskega mesa in dioksina v svinini, eh, se proizvajalci dosti krat odločajo za prostovoljne scheme, kajti to eh, izboljšuje. Eh, preglednost. Eh, dostikrat eh, ljudje ne zaupajo temu, kar imamo v supermarketu. Torej v interesu proizvajalcev je, da se označuje, kaj je vsebovanega. Treba je upoštevati te potrebe potrošnikov malih in srednje velikih podjetij, tako da bomo znova vzpostavili zaupanje v potrošniške izdelke. Hvala, sledi kolega Taylor. Thank you, chair. Thank hvala, predsednik, hvala lepa. Od aprila naslednje leto dalje bodo potrošniki, ko bodo kupili piščančji fili ali pa svinski kotlet, eh, vedeli, kje je bila eh, žival eh, vzrejena če pa bodo uh, jedli piščančje nakce, recimo, ne bodo vedeli, odkot prihaja to meso. Potrošniške organizacije po vsej Evropski uniji nam vse čas govorijo, da kar 90 odstotkov evropejcev razmišlja o tem, kaj jedo in kakšno je poreklo uh, njihovega mesa imamo informacije na mesu, ali se meso prodaja sveže ali predelano. Imamo tudi navedbo, ali proizvod prihaja iz Evropske unijo, unije. Treba je podati uh, informacije o tem, kje je bila živa ozrejena in kje je bila zaklana. In na ta način smo povečali tudi uh, pričakovanja eh, potrošnikov. Eh, potrebno je vedeti, kakšni so koraki živali od vzreje do krožnika. Komisija pravi, da potrošniki niso pripravljeni plačati do 50 odstotnega povečanja cene, eh, ki bi bilo posledica dodatnega označevanja. Jaz mislim, da ta številka ni pravilna. 50 odstotkov stroškov mesa bi se povečalo zato, ker bi bilo meso označeno. Mislim, da to ne more držati. Zanima me, kaj bo komisija povedala o tem, kako je mogoče to nadalje preučiti. Škandal s konskim mesom je pokazal, kako intrigantno, kako globalizirana je današnja uh, prehranska veriga. In tako se je še bolj uh, povečalo zanimanje potrošnikov. Želijo vedeti, odkot meso prihaja. Treba uh, je preprečevati goljofije. Ustrezno označevanje bi uh, predelovalce hrane uh, zavezalo k temu, da bodo bolj odgovorni. Uh, Na koncu lahko bolj transparentna dobavna veriga mesa koristi potrošnikom in podjetjem. Tako ne bo več goljufij in bližnic. Komisija se torej ne more narediti gluho za vse te potrebe. Velika večina potrošnikov želi to vrstne informacije. Zdaj eh, mora poročilu slediti še zakonodajni predlog in eh, mislim, da je treba zagotoviti, da bo značevanje obvezno. Hvala, gospa Hevi. Si, grazie, riporto il messaggio. Hvala lepa. Prenašam sporočilo kolege Pedicinija, ki se strinja z mm, tem poročilom o označevanju mesa kot sestavin v hrani, zato ker morajo biti potrošniki jasno in natančno eh, obveščeni o tem, kar uživajo. E, to je za nas bistvenega interesa. Sledljivost mesu e, in primerno označevanje mesa lahko pripomore k dosegi tega pomembnega cilja. Hvala, gospod Rivazi. Hvala lepa, gospod predsednik. To je izredno zanimiva tema. Zato, ker nas pripelje do vprašanja, zakaj smo evropejci zakaj smo evropejci, zato ker je potrošnik kralj in potrošnik ima pravico in sme dobiti razsvetljeno informacijo. Kaj to pomeni? Imeti dostop do sledljivosti. Sledljivost zagotavlja označevanje in to pomeni označevanje svežega mesa in tudi predelanega mesa. Dobro vidimo, to in lahko sama povem na podlagi francoskega škandala zaradi konjskega mesa, da imamo na evropski ravni pravo mafijo ki uvaža konjsko meso iz Romunije, zato da ga predela v Franciji, zato da se ta pojavi v izdelkih, bog ve kje, karkoli se že dogaja. In zato je povsem legitimno, da naš potrošnik zahteva informacije o tem, odkot prihaja njegovo meso. Pa pogledajmo tudi to z podnebnega vidika. Ni vseeno, ali je meso, ki ga uživamo, meso iz Francije, iz Ukrajine, iz Romunije ali iz Kitajske. In zato je Označevanje izredno pomembno tudi pri zagotavljanju bližine proizvodov, ki jih uživamo. In zato sama pravim, da to označevanje, to sledljivost potrebujemo. Poglejmo pri predelanem mesu škandal s klobasami. V klobasah je karkoli je že možno. Nihče ne ve izvora. Um, snovi, ki so v klobasah in zato mora biti izvor poreklo res označeno. Potem pa še cena in stroški. Komisija, vi govorite o nekih 25-30 odstotkih, odkot prihajajo te številke? Seveda, če gre tukaj za velike predovljovalce, za veliko industrijo, njim to označevanje v interesu, zato ker njim je v interesu pridobiti surovine na, eh, za čim manjšo ceno, zato da bodo čim več prodali. Eh, mi pa si želimo informacije za potrošnika in to informacije na visoki ravni. Zakaj? Zato, ker mi sprejemamo zakonodajo za to in zato vi, komisija, nosite odgovornost, če evropski državljani zavračajo Evropo. Vi morate tej Evropi prinesti dodano vrednost in ta prihaja eh, v Evropo tudi preko potrošništva. Hvala. Gospod Pahnjo. Spoštovani, spomnite se 30. septembra, ko je eh, gospod Kitis, novi komisar za prehrano in prehransko varnost, tukaj objavil, da se bo ponovno lotil vprašanja označevanja mesa v predelanih proizvodih, zato ker naši potrošniki želijo poznati poreklo proizvodov in sestavin. Eh, ki jih uživajo. Torej, je komisar že vse povedal takrat ali ne? Ja. No. Zgleda, da je bilo nekaj težav s tolmačenjem, ampak ne v slovenščino. Torej, komisar je že trideset septembra zahteval da bi v predelanih vnaprej pripravljenih proizvodih bilo natančno označeno poreklo mesa in zato je to izredno pomembno mogoče gospa somer tega ni takrat slišala vendar je to izredno pomemben trenutek ki smo si ga mi zelo zapomnili um, to je agenda roadmap ki jo je nakazal komisar za prehrano in ki predvideva označevanje za meso. Pri tem se moramo spomniti tudi vseh škandalov in povedano je že bilo, da tudi zaradi tega 90 odstotkov evropejcev zahteva označevanje mesa in njegovega porekla. E, o istem se lahko pripričamo tudi pri potrošniških organizacijah. Torej, Tukaj moramo kaj narediti in eh, naši potrošniki pričakujejo zakonodajni predlog se strani Evropske unije, zakonodajni predlog, na podlagi katerega bodo um, naši politični in gospodarski akterji okrepili nadzor nad prehrano in nad sestavinami, To eh, nam bo pomagalo, da bomo lahko zaustavili goljufe na prehranskem trgu. In zato ustrajam na tem. In ne razumem, zakaj eh, Evropska komisija trdi, da je to preveč drago za industrijo in za potrošnike in ustraja na svojem stališču. Ampak slišali ste nekatere prispevke. Uh, Eh, številke, ki smo jih slišali, so pretirane. Ta sistem za obvezno označevanje svežega mesa, kot vidimo, deluje, torej ne vidimo, zakaj se tega ne bi dalo uvesti tudi za predelano meso. Poleg tega eh, je bil predlog komisije za označevanje vnaprej pripravljenih prehranskih proizvodov se izkazalo za neuspešno in danes je to označevanje uveljavljeno samo pri 48 odstotkih zamrznjene hrane, 20 odstotkih eh, pripravljene hrane in pri 17 odstotkih raznih omak ter pri 20 odstotkih konzervirane hrane. Tako da Eh, to bi gotovo morali popraviti, zato da bodo naši potrošniki imeli več zaupanja. Moramo sprejemati primerno zakonodajo, zato da bo eh, označevanje porekla na široko uveljavljeno. Hvala. Zani. Kolega Zani. Ker sem se pa na rejtu še ga tam nekur. Ezo, zdaj, ki s temo, bar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 Vem, da obstaja veliko statistik, številk, lahko pa si predstavljam, lahko si predstavljam, da obstajajo proizvajalci. za katere bi označevanje živil v skladu z novimi pravili pomenil 50-odstotni porast cen. Pa prosto zato, ker pa te vrščani mogli uporabljati poceni mesa z neznanim izvorom. Če bi morali izboljšati kakovost mesa, potem bi to seveda privedlo tudi do višjih cen. Na mačarskem obstajajo številni proizvodi, ki stanejo manj kot 3 evra na kilogram. Ja, kakšno meso pa naj bo v takšnih proizvodih, vas sprašujem. Če bodo torej proizvajalci morali označiti državo izvora, potem bodo številni tisti, ki sedaj zavajajo potrošnike, morali pač požreti to grenko pilulo. Bi pa to šlo v korist državljana in pa v korist kmetovalcem, ki bodo sedaj lahko laže konkurirali kakovostnim izdelkom kot pa poceni izdelkom z neznanim izvorom. V industriji obstaja veliko lobiranja, mi moramo počistiti agroindustrijo, to bo koristilo evropskim potrošnikom. Zato moramo to narediti. To, kar je poceni in to, kar je drago, je pravzaprav filozofsko vprašanje. Jaz prihajam iz Mačarske. kjer je DDV na mesne izdelke 27 odstotkov. 27 odstotkov davka na živilske proizvode imamo trenutno v Mačarskem. Če bi nas moralo kaj skrbeti v Evropski uniji, potem je to to, ne pa če je takšen proizvod par centov dražji. 27 odstotni davek, to je rob in vse skupaj želijo zvišati še na 33 odstotkov. Če želimo služiti državljanom, potem bi se morali ukvarjati s tem problemom. Ponuditi moramo kakovostne izdelke iz zanesljivih virov in po dostopnih cenah. To želijo naši potrošniki. Hvala lepa za vse te prispevke kolegov. In glede na to, da je bilo veliko vprašanj postavljenih tudi komisiji, bi zdaj želel dati besedo gospodu Matiju Dakisu, da v imenu komisije odgovori. Thank you, Chair. Um, we are very pleased to be Hvala lepa, gospod predsedujoči. Z veseljem smo prisluhnili tej razpravi. Komisija je izpolnila svojo zavezo, predložili smo poročilo. Verjetno se spomnite, da je šlo za izid kompromisa, ko smo razpravljali o uredbi o označevanju živil. Sedaj smo predložili to poročilo o dejstvih. In pričakovali smo, da bo to sprožilo določene razprave prisluhnil sem različnim govornikom in želel bi podati določena pojasnila. Zlasti v zvezi z eh, stroški in kje je komisija našla te podatke. No, komisija je pripravila študijo o tej zadevi o rezultatih teh študijov smo razpravljali v različnih strokovnih skupinah z eh, različnimi udeleženimi stranmi, za potrošniki, predstavniki industrije, strokovnjaki. Študija je torej ugotovitve no, ta skupina strokovnjaka potrdila tudi rezultate te študije. Of, uh, Postavljali ste vprašanja v zvezi z razlikami med stroški, ki so zapisani v poročilu komisije in pa uh, ugotovitvami iz drugih poročil. Rad bi opozoril na to na te pomembne razlike, ki obstajajo med obema poročiloma. Poročilo komisije je preučevalo trg oziroma vpliv na trg v celotni Evropski uniji. Preučili smo, kakšen bi bil učinek obveznega označevanja živil, In ugotovili smo, da imamo zelo veliko proizvodov, ki vsebujejo predelano meso, od enostavnih izdelkov do zelo sofisticiranih izdelkov. Poročilo se je osredotočilo na govedino in na vprašanje prostovoljnega označevanja izvora. Seveda obstaja velike razlike, če ocenjujete možen učinek prostovoljne scheme. Gospod predsedujoči, stroške, ki jih omenjamo v poročilu, so stroški operativne narave od 15 do 20 odstotkov, odvisno od izdelka, ampak ne gre za končno ceno izdelka, gre za operativne stroške. Eh, k temu je treba dodati še strošk, administrativne stroške, ki lahko pomenijo 10 do 12 odstotkov celotne proizvodne cene in pa še bremena javnih oblasti, ki lahko um, segajo od 10 do 30 odstotkov, zato številke niso primerljive in ne morete nas obtoževati, da smo si te številke kar izmislili. Potem tukaj obstaja še vidik. strinjanja potrošnikov s tem, ali želijo oznako izvora ali ne. Res je, da je 19 odstotkov potrošnikov izjavilo, da bi si želeli, da bi bil izvor označen na izdelku. Vendar pa, ko smo potrošnike povprašali o tem, ali bi zaradi oznake izvora bili pripravljeni plačati nekaj več za izdelko, če bi se cena zvišala za približno 10 odstotkov, potem eh, se je ta pripravljenost znižala. Višjo ceno je bilo pripravljeno plačati samo 16 do 18 odstotkov potrošnikov. No, pri predlogu bomo upoštevali današnjo razpravo. Sporočilo te razprave je bilo precej jasno in glasno. Nismo se še odločili o tem, kako ukrepati treba je sprožiti tudi razpravo z državami članicami. In zato vam danes ne morem dati bolj jasnih odgovor strani komisije. Hvala. Zdaj vam moram povedati, kakšni so roki za naprej. Oziroma, gospod Wilmot bo še imela besedo. Hvala lepa. Komisiji bi želela povedati samo naslednje. Tudi če upoštevamo vaše številke, ki so dvomljive, ker potrošniške agencije pravijo, da to želijo. No, ampak tudi, če bi stroški bili takšni, kot ste jih vi opisali, 60 do 80 odstotkov potrošnikov želi te informacije in to je večina potrošnikov, zato bi morali začeti resno razmišljati o tem. Grazie della precisazione, non so se la Commissione vuole. Hvala. Za to dodatno pojasnilo bi komisija želela še kaj dodati. Uh, Gospod predsedujoči, morda me niste prav razumeli. Nisem rekel 60 do 80 odstotkov, ampak ravno obratno. Če bi strošek izdelka zrasel, bi pripravljenost potrošnikov močno upadla na približno 80 odstotkov, ki ne bi bili pripravljeni plačati više cene. Adesso, uh... V redu. No, zdaj pa roki. Rok za uložitev digitalno podpisanih predlogov sprememb 17. december ob 12. Glasovanje v odboru Envi bo 21. januarja in na plenarnem zasedanju februarja. Zdaj pa gremo k naslednji točki na dnevnem redu. V bistvu gre za več naslednjih točk saj vse točke od 13. do 18. zadevajo razrešnico. Tako kot vsi veste, je postopek podelitve razrešnice končni element na tej poti pri uporabi sredstev. Uporabo sredstev se je preverilo in izvedlo nadzor in po nadzoru se podeli razrešnico komisiji in drugim institucijam za uporabo finančnih sredstev. Tako da imamo najprej razrešnico za splošni proračun Evropske komisije, potem pa še za pet agencij, katerih eh, delovanje je vsebinsko povezano s pristojnostmi našega odbora. Preverili smo um, raven uporabe proračunskih sredstev in lahko ugotovimo, da so proračunska sredstva tukaj kar precej visoka in da so se tudi povečala z leti. Eh, lahko tudi poudarimo, da eh, so bila višja kot pred leti, preden so vse te agencije delovale in to moramo povedati še preden podelimo razrešnico. Zato naj povem, kar zadeva komisijo in različne agencije, ki, za katere smo pristojni v odboru eh, Envi, eh, bomo podali predstavitev. In sicer najprej razrešnica za leto 2013. Eh, poglavje 3 izvedbene agencije. E, to smo proučili na različnih področjih, seveda e, tudi v sodelovanju z Generalno direkcijo za okolje e, ENVI in v sodelovanju z Generalnim direktoratom za javno zdravje SANKO. Kar zadeva generalno direkcijo ENVI je bila uporaba 99,5 odstotna in e, sicer za obveznosti in 99,68 eh, za plačila. Tako da je to eh, zelo zadovoljiv rezultat. E, Eh, na splošno lahko izrazimo veliko zadovoljstvo glede izvajanja programa, ki nas pobliže zadeva in to je program LIFE, pri katerem so bila uh, za obveznosti uporabljena eh, sredstva v višini 99,96 odstotkov in za plačila 99,99 odstotkov. To pomeni, da so bila sredstva, ki jih je proračunski organ dal na voljo ehm, komisiji, so bila ehm, dobro porabljena. Isto eh, velja za Eh, porabo proračunskih sredstev eh, s strani generalne direkcije Sanko. Eh, zelo podobne so številke 99,95 in 99,98 za plačila. Tako da je tudi nadzor skoraj dokončan pri teh postavkah in um, vsa sredstva za prevzem obveznosti um, so bila tudi porabljena. Zdaj pa Evropska agencija za okolje. Proučili smo ter bili kar zadovoljni z dejstvom, da se je organizacijska struktura um, izpopolnila od 132 do 138 uh, eh, zaposlenih in da je um, v kadrovski službi uporabila vse operativne uh, vire eh, kar je bistveno boljše kot leto poprej. Ravno tako smo preverili letni proračun agencije in ugotovili, da um, je obračun uh, zakonit in pravilen, tako da lahko izrazimo eh, pozitivno mnenje o tej razrešnici. Na to razrešnica za Evropsko agencijo za zdravila. V mnenju smo poleg uresničitve proračuna, preverjali tudi to, da so štiri petine sredstev bile namenjene za operativno delovanje. Potrdili smo tudi in proučili nekaj vidikov, ki so se izpostavili pri prejšnjih postopkih razrešnic. Tako smo preverjali, kako uh, točke, ki zadevajo konflikt interesov, pa tudi poročilo, ki ga je odobril upravni svet, so bili dopolnjeni s celo vrsto dejavnosti, ki jih je izvedla agencija. In to je eden od elementov, ki so bili izpostavljeni v prejšnjih postopkih in zato tudi v tem primeru odboru za proračunski nadzor predlagamo, da razrešnico za leto 2013 podeli. Pripravili smo tudi mnenje o razrešnici za Evropsko agencijo za kemikalije in poleg številk, ki zadevajo uresničitev eh, proračuna, ki bi vam jih lahko tudi predstavil, ampak ne vem, če vas to zares zanima, eh, Eh, je eden najpomembnejših vidikov tudi glede na pripombe iz prejšnjih let. Naslednji. Pozitivno smo ocenili to, da je bila upravljena revizija zato um, nad pogodbami na podlagi razpisov in da so bili uvedeni ustrezni ukrepi na tem področju v letu 2014. E, poleg tega smo preverili pri Agenciji za kemikalije tudi upoštevanje mnenja Runskega sodišča glede pravilne in zakonite uporabe sredstev namenjenih za proračunsko leto 2013. Na to imamo mnenje za razrešnico tudi za Evropsko agencijo za varnost hrane, EFSO. Pri tem smo preverili, da je 74 odstotkov eh, človeških virov tukaj namenjenih za znanstveno dejavnost in za zbiranje podatkov, torej gre tukaj za povečanje v primerjavi s prejšnjim proračunskim letom. Ugotovili smo, da je ta agencija eh, kar precej truda uložila v to, da bi popravila situacijo v skladu z mnenjem eh, računskega sodišča iz prejšnjih let. Povečali so notranjo revizijo eh, ter izvedli precej dejavnosti in zato spodbujamo to agencijo naj nadaljuje z zagotavljanjem večje preglednosti in pri tem pozitivno ocenjujemo te postopke ter izboljšave, ki so uh, bile narejene na področju uh, procesa sprejemanja odločitev ter pri dejavnosti zbiranja informacij. No in še zadnje mnenje. Eh, za razrešnico za Evropski centr za preprečevanje in obvladovanje bolezni. Pričemer, eh, poleg teh podatkov o uresničevanju proračuna, ki so v skladu s podatki, eh, ki smo jih podali pri prejšnjih agencijah, smo izpostavili prizadevanje tega centra za uveljavitev popravkov, ki jih je nakazalo računsko sodišče ter eh, prizadevanja za boljši nadzor nad izvajanjem programov. Na podlagi teh mnenj in v skladu s pristojnostmi našega odbora eh, izražamo za vse agencije, ki spadajo pod našo pristojnost, pozitivno mnenje, glede razrešnice. Tako, zdaj imamo kar nekaj govornikov, ki so prosili za besedo. Prva je kolegica Kadenbach. Hvala lepa poročevalcu Giovanni Olavi, ki je zelo dobro predstavil pregled situacije. Sama se ne bom poglabljala v podatke, ampak bi želela dopolniti našega poročevalca o nekaterih zadevah. Skušala bom iti po vrsti, tako da mi bodo lahko vsi sledili. Najprej na splošno. Kar se tiče razrešnice, moramo reči, da smo v glavnem zadovoljni z eh, izvajanjem proračuna na področju zdravja in okolja. Eh, skoraj 100 odstotno je bil proračun izvajan, enako velja za agencijo EFSA. Nekoliko kritično bi pripomnila naslednje. Ugotovili smo, da samo nič cela pet odstotka podarjam številko, nič cela pet odstotka je namenjena javnemu zdravju, varnosti živil, okolju in podnebju. Samo nič cela pet odstotka. In zato bi želela v predlogu spremembe še enkrat opozoriti na to, da je bilo to v prejšnjem letu še vedno nič cela osem odstotkov proračuna in mislim, da je to negativni razvoj, ki ga ne morem pozdraviti pravzaprav je obžalovanja vredno, da za tako pomembna področja namenjamo tako malo denarja. Še neka mala kritika oziroma vprašanje računskemu sodišču. Gre za področje varnost živila, podnebje, okolja, okolje in uh, javno zdravje. Zakaj tukaj zakaj je bilo tukaj izražene toliko kritike strani računskega sodišča. Mislim, da bi morali izpostaviti tudi pozitivne stvari. V odboru za nadzor proračuna zelo dobro sodelujemo z eh, računskim sodiščem. Ugotovitve in priporočila računskega sodišča so zelo pomembna za razvoj evropske politike. Ampak mislim, da bi morali izpostaviti tudi tiste primere, kjer obstajajo primeri dobre prakse, Računsko sodišče seveda mora prikazati celotno sliko situacije in zato lahko pohvali tudi tista področja, kjer stvari potekajo dobro. Prav tako ne razumem, zakaj eh, ta področja obravnavamo skupaj z eh, kmetijstvom in ribištvom, v kmetijstvu in ribištvu imamo 6,7 odstotno stopnjo napake, splošna stopnja napake pa je 4,7 odstotkov. In uh, gre za napake, ki spadajo predvsem v kmetijstvo in ribištvo, ne pa v okoljsko politiko, javno zdravje in živila. Ne želim, da bi izkrivljali to sliko v javnosti. Večkrat se to na takšen način prikazuje v medijih in tudi strani naših kolegov. Namreč stopnja napake še ne pomeni, da gre za korupcijo, za kriminal ali kaj takega. Gre preprosto za napake, In uh, višja stopnja napak ne pomeni nujno neuspeha, ampak je lahko opozorilo na to, da moramo še bolje nadzorovati stvari, predvsem tam, kjer je že v preteklosti obstajala visoka stopnja tveganja napak. Skupaj z državami članicami moramo odpraviti te vire napak. V tem kontekstu moramo gledati na to stopnjo napak. Uh, Kar se tiče agencij, se pridružujem priporočilom poročevalca. Mislim, da moramo v glavnem se pozitivno izreči o razrešnici agencij, agencijam. Pozitivno ugotavljam, da je bila agencija za varnost hrane, Dina, ki se je neposredno ozvala na priporoči, prosite, gre za Evropske cence za preprečevanje in vladovanje bolezni. Oni so bili edini, ki so se neposredno ozvali na naša priporočila. No, um, ko gre za agencijo za zdravje, bi morali imeti posebno poročilo o pristojbinah, eh, ki jih prejema ta agencija. To poročilo lahko pozdravimo in zato bom v tem smislu uložila predlog spremembe. Uh, mislim, da bi morali bolje podpreti tudi redke bolezni. To je nekaj, kar si zasluži naše izključno podporo. In pa še vprašanje v zvezi z EHO, v zvezi z agencijo za kemikalije. Tukaj je navedeno, uh, da je ta agencija v letu 2013 dobila posebno donacijo Norveške. V zvezi z um, biocidi, rada bi vedela nekaj več o tem in pa prav tako v povezavi z agencijo EHA. Eh, tukaj so nas že v preteklosti opozorili na vprašanje preglednosti in neodvisnosti tamkajšnjih strokovnjakov. V preteklosti eh, je EFSA tukaj dosegla Eh, torej je na EFSA v zvezi s tem letelo veliko kritik. Eh, agencija se zelo prizadeva za to, da bi ustvarila nekaj več preglednosti. Ampak vseeno slišimo, da še vedno obstajajo navskrižja interesov. Nek član upravnega odbora ne more nadaljevati Torej, ta, eh, ta določba, da član upravnega odbora ne more nadaljevati za svojim delom v upravnem odboru, če ima naskrižje interesov, tukaj se zdi, da tega pravila v EFSI ne spoštujejo tako zelo dosledno. Hvala lepa. Gospod Grbrandi. Yes, thank you, Mr. Chairman, and my compliments to... Hvala lepa, gospod predsedujoči in čestitam vam, dobro ste nadomestili Juto Hauk, ki je stoletja upravljala to delo. Tako, takšen občutek imam vsaj. Ne bom ponavljal vsega tega, kar ste povedali vi in pa kar je povedala Karin Kadenbach. V glavnem se z vsem strinjam. Dvoje bi želel uh, omeniti. Najprej Gre za nek splošni problem, ki ga opažamo že več let pri postopku podaljevanja razrešnice in pri poročilih Evropskega računskega sodišča. Namreč države članice bolj skrbi, kako dobiti denar v svoje države, kot pa kvaliteta projektov, za katere je ta denar porabljen. Eden izmed razlogov, zakaj eh, se ukvarjamo z eh, nacionalnim dodeljevanjem sredstev. Eh, torej, tukaj smo se dolgo borili v pogajanjih z svetom v zvezi z programom LIFE. Želeli smo omejiti te, ta dodeljevanja nacionalnim državam, kolikor je to možno. In to poročilo računskega sodišča dokazuje, da smo imeli prav. Oni to imenujejo načelo uporabi ali izgubi. Če neka država članica ne porabi sredstev, potem jih izgubi. In države članice tega nikakor ne želijo. To je podobno, kot če rečem mojim otroc, otrokom, da lahko dobijo vrečko bombono, ampak samo, če jih pojedo v eni uri. Potem bodo to naredili, tudi če jim bomboni več niso všeč, pojedli jih bodo. In enako se dogaja v državah članicah denar porabijo za voljo porabe, ne pa za voljo kakovosti projektov. In čeprav je na področju okolja ta učinek nekoliko omejen, še vedno to obstaja tudi uh, pri okolju, pri agenciji za okolje. Proti temu se moramo boriti skupaj z Evropsko komisijo in pa ne na, zadnje, ne na vse zadnje tudi z državami članicami. No, moja druga pripomba se ne nanaša samo na letno poročilo računskega sodišča in na razrešnico, eh, ampak se nanaša tudi na posebno poročilo o biotski raznovrstnosti Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki je bilo objavljeno prejšnji teden, eh, pojavilo ga je računsko sodišče. um, učinkovitost porabe denarja za, bi, za namen biotske raznovrstnosti ni vedno najboljša, denar ni vedno najbolje porabljen. Največja točka kritike pa je ta, da pravzaprav ne vemo, koliko denarja se porabi za ohranjanje biotske raznovrstnosti v Evropi. Pojma nimamo o tem, koliko denarja se porabi v državah članicah. Eh, na podlagi študij iz preteklih let vemo, da potrebujemo približno 5,8 milijard na leto za namene ohranjanja biotske raznovrstnosti in za naturo 2000, zato če želimo doseči naše cilje. Več pa pravzaprav ne, vem, ne vemo. Zato sprašujem komisijo, ali ni vaša odgovornost, da če si zastavite cilje, In če na te cilje vežete določen delež proračuna, da veste tudi, kakšen je dejanski proračun, tako na evropski ravni, kakor tudi na nacionalni ravni. Mislili smo, da bo za z, z podpisom konvencije o biotski raznovrstnosti v Južni Koreji prejšnji mesec torej tam so morale vse podpisnice predložiti svoja poročila. No, upali smo, da bomo s tem končno dobili podatek o tem, koliko denarja je porabljenega za ohranjanje biotske raznovrstnosti v državah članicah preko ZN, ampak še vedno nismo dobili jasnih odgovorov. Zato sprašujem komisijo, ali morda lahko date na razpolago te podatke, ali lahko pritisnete na države članice za to, da bodo dale na razpolago podatke o tem, koliko sredstev porabijo za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Vem, da so v moji državi, torej na nizozemskem, znižali uh, denar, ki je namenjen uh, Naturi 2000 za približno 60 odstotkov in bojim se, da se podobne zadeve dogajajo tudi v drugih državah članicah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 Vsi, ki so uspeli prebrati te dokumente, vedo, da ste zelo dobro delali, gospod predsedujoči. Veliko je številk, razpredelnic in na stotine strani. Res ehm, se vam moramo zahvaliti za dobro delo pri pripravi tega poročila. No, če si ogledamo sklepe iz poročila. Tukaj bi želela povedati naslednje. Sama sem kontaktna oseba za Evropski center za preprečevanje bolezni. Eh, povedati želim, da ta center zelo trdo dela in da se zelo prizadeva za to, da bi imeli dovolj sredstev za svoje eh, delovanje. In težko delo imajo, kajti težko je napovedovati in obvladovati epidemije. Zelo previdno morajo ravnati z eh, svojimi sredstvi, saj ne vedo, kakšna bo situacija en teden, čez, čez en teden ali dva. ECDC je sedaj bila drugič ocenjena in ocena pravi, da upravlja ta agencija visoko kakovostno delo. Um, podana so bila tudi določena priporočila in prepričana sem, da se bo ECDC na ta priporočila dobro odzval. Uh, center je na pravi poti, v tem odboru pa bi morali razmisliti o tem, ali ne bi morda uh, morali biti bolj ambiciozni, ko gre za ta Evropski center za pravice preprečevanje in obvladovanje bolezni. Mislim, da ima ta centr številne omejitve pri svojem delu. Če želimo, da bi centr tesneje sodeloval z neevropskimi državami, ki niso članice Evropske unije, naprimer z Ukrajino ali Moldavijo, bi morali dati centru primeren mandat in tudi ustrezna sredstva, zato da bo lahko bolje deloval v prihodnosti. Zahvaljujem se predsedujočemu za poročilo. Vsi smo poročilo prebrali, ampak eh, ni ga bilo treba napisati. Hvala zdaj pa kolegica Evi. Hvala lepa. Ta tema spada med tiste, ki bi jih v odboru za okolje mogoče celo zanemarili, glede na to, da gre za številke in podatke. Vseeno pa tukaj govorimo o javnih sredstev, približno 79 milijonov evrov, ki jih je Evropska unija namenila leta 2013 Agenciji za prehransko varnost. Jaz bi se na to osredotočila, na EFSO. Dejansko gre za javna sredstva, ki se pridobivajo s pomočjo pomočjo davkoplačevalskega denarja, eh, tistih davkoplačevalcev, ki davke redno plačujejo in zato je za njih pomembno vedeti, da se ta sredstva v teh agencijah dejansko porabijo za namen, ki je predviden. Eh, zahvaljujemo si sicer za upravljeno delo na tem področju, ampak nekaj bi še želela izpostaviti še eno malenkost, ki bi jo mogoče kazalo popraviti in sicer, da bi se povdarilo, da teh 79 eh, eh, milijonov sredstev predstavlja le nič celih, eh, nič dva odstotka proračuna Evropske unije in ne vem, kako lahko to dejansko predstavimo in o tem informiramo naše državljane. Uh, Potem pa me še zanima, ali so organi znotraj EFSE res neodvisni, ali so kritike nevladnih organizacij napram EFSE utemeljene. In zato bi bilo dobro, če bi eh, delovna skupina proučila, ki, ki proučuje škodljivost um, delcev v prehrani za zdravje. E, to bi morali zaupati kakšnim neodvisnim strokovnjakom in ne tistih, ki jih plačujejo e, multinacionalke. E, potem ne vem, če premišljimo, kako naši davkoplačevalci namenjajo svoj denar za delovanje te agencije, potem pa študije naročajo družbe, kakršna je Philip Morris Eh, mogoče to ni najprimernejši način dela. Potrebovali bi bolj specializirane osebe in organe, da bi se s tem ukvarjali tudi za, v izogib konfliktu interesov. Ne nazadnje pa bi morala agencija delati več na tem, da bi zagotavljala preglednost in odprtost in da bi konkretno povedala, na kakšen način uporablja svoje sredstva in katere konkretne cilje je dosegla uh, s svojim delom. Uh, Hvala lepa eh, kolegom za vse prispevke. Zdaj pa bom dal besedo komisiji, ki jo tukaj predstavlja več govornikov in ki nam gotovo lahko ponudi nekaj odgovorov na vprašanja, ki so bila postavljena. Nekatera vprašanja se nanašajo bolj konkretno na EFSO. In morda bo v nadaljevanju dnevnega reda strukturiran dialog z direktorjem EFSE eh, prispeval še k več um, informacijam. Ja, hvala, gospod predsednik, za to zelo jasno poročilo. Če naj odgovorim na nekaj vprašanj, ki je bilo postavljenih. Najprej, kar zadeva okolje in podnebje, glede na to, da sam predstavljam ti dve generalni direkciji. E, najprej naj povem, da je znesek evropskih proračunskih sredstev kar uh, skromen za to področje. Nekatera sredstva so namenjena za okolje, za uh, boj proti podnebnim spremembam, za strukturno delovanje in tako naprej. Z tega vidika uh, Eh, bi se strinjal z nekaterimi točkami, ki jih je izpostavil gospod Grebrandri. Eh, mi seveda pozivamo eh, vaš odbor, da tudi v okviru novega večletnega finančnega okvira spremlja porabo sredstev in tudi na ravni podnebnih sprememb, tako kot tudi za biološko raznovrstnost. Zato je potrebna metodologija, kar ni zelo enostavno, ker je zelo težko ugotavljati, kateri projekt dejansko prispeva k zagotavljanju biološke raznovrstnosti in zakaj, in ali v večji ali v manjši meri. Eh, komisija bo v zvezi s tem lahko številke predstavila prihodnje leto, glede na to, da se nov večletni finančni okvir eh, začenja prav letos, leta 2014. In, eh, to daje državam članicam tudi nov okvir za delovanje. Potem pa to področje biološke raznovrstnosti bo tudi predmet razprave v parlamentu in v svetu in tudi računsko sodišče podaja priporočila, ki gredo v to smer. To pomeni, da bi bilo treba ugotoviti točno, koliko sredstev se namenja za delovanje na tem področju. Še ena točka in sicer um, nacionalna sredstva. Računsko sodišče je že podalo kritiko, da to ne spada v eh, razrešnico, ampak v splošni program LIFE. Um, ta sredstva so namenjena za izbiro uh, in izvedbo projektov. Dobro veste, da je novi program Life se je zagnal z letom 2014 in zato je bilo tukaj določeno novo pravilo za dotoljevanje nacionalnih sredstev, ki naj bi prispevala k zagonu teh programov. Znotraj programa Live smo na začetku prejšnjega večletnega okvira imeli sredstva v višini 600 do 700 milijonov, potem pa, oziroma 600 do 700 projektov, oprostite, zdaj v, v, v novem um, finančnem okviru pa smo dobili uh, predloge za 1300 projektov. Tega vsega gotovo ne bomo zmogli financirati in bo treba. Um, natančno izbrati med uloženimi predlogi. Glede samega podnebja, mislim, da sem odgovoril na vse, kar uh, ste vprašali. Hvala. Eh, se želi oglasiti še kakšen član komisije oziroma odgovoriti? Please. Izvolite. Ja, se mi gde sanka. Glede komentarjev v zvezi z javnim zdravjem in varno hrano, bi želel omeniti, da je poročilo zelo jasno. Poročevalec je bil zelo jasen. Po mojem mnenju ni nobenih posebnih pripomb v zvezi z izvajanja programa za varno hrano glede agencije, ki spada pod GD Sanko, to so ECDC, EMA in EFSA. Ni bilo posebnih pripomb. Glede EFSE pa vem, da imamo kasneje še pogovor z gospodom Urlom, tako da, če bodo kakršnikoli specifični pomisleki, ki se nanašajo na agencijo za varnost hrane, na EFSO, se lahko o tem pogovorimo kasneje. Hvala lepa. V redu, najlepša hvala za te odgovore. In mislim, da lahko zdaj nadaljujemo z naslednjo točko, vendar pa spet k koledarju najprej. Kakšne imamo roke? Rok za v ložitev digitalno podpisanih predlogov sprememb 11. decembra ob 12. glasovanje v odboru za okolje 19. januarja in e, eh, na to šele ven 23. in 24. marca naslednje glasovanje. Um, zdaj pa k naslednji točki na dnevnem redu in to je 19. točka, ki zadeva evropski semester. Tu si bomo izmenjali mnenja na podlagi dela, ki ga je upravil poročevalec Grammatikakis, ki nam bo predstavil svoje stališče v zvezi s tem. Izvolite.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 da se evropski semestr vsako jesen začne s eh, letnim pregledom rasti in s pregledom politik držav članic. To je zelo pomembno. To se je začelo s krizo in to je ena od lekcij te krize. Razumeli smo, da če želimo zagotoviti razvoj in krepitev Evropske unije, bo to mogoče zagotoviti samo s bolj poglobljeno koordinacijo. Nekaj zgodb o uspehu že imamo, vendar pa se bomo tu predvsem osredotočili na proračunsko disciplino in na makroekonomske kazalnike. To pa ni dovolj za ponovni zagon gospodarstva, če se želimo boriti proti recesiji. In če želimo ponovno vzpostaviti neko normalno stanje in rehabilitirati številne brezposelnostne v skladu s programom komisije, bo treba upoštevati eh, te prebivalce Evropske unije, ki sami po sebi predstavljajo praktično 29. državo Evropske unije. In zato ni čudno, gospod predsednik, da euroskeptiki pridobivajo vse več glasov. Jasno je, da nam manjka neka skupna strategija za Evropsko unijo. Imamo zelo stroga proračunska pravila, vrčevalna pravila, sankcije in tako naprej. Vendar pa eh, bi morali razmisliti tudi o usklajevanju strategij za področje brezposobnosti in revščine. Naš odbor se sicer osredotoča na vprašanja povezana z okoljem in na tem področju opravljamo izredno e, pomembno delo, vendar pa bi se morali posvetiti tudi primernejši uporabi sredstev. To vprašanje pogosto zanemarjamo, pa čeprav je ravno to povezano z možnostjo izboljšanja vsakodnevnega življenja in pričakovanja naših državljanov. Zato bi morala politika eh, to proračunsko politiko bolje uskladiti z strateškimi smernicami Evropske unije. Zato menim, da bi tudi naš odbor eh, Eh, moral govoriti precej glasneje. Ne moremo prisluhniti samo nekaterim, eh, ki, in to tistim, ki govorijo, da so varčevalni ukrepi edini, ki lahko pripeljajo do novih delovnih mest za brezposelne in do eh, ustvarjanja bogatstva. Lahko bi razmišljali bolj o tem, na kakšen način lahko izboljšamo življensko raven naših prebivalcev. In v svojem letnem poročilu o rasti je komisija zastavila tri cilje. Najprej naložbe, strukturne reforme na nacionalni ravni in tretjič to, kar bi morali imenovati proračunska odgovornost. To se razlikuje od letnih pregledov rasti za prejšnja leta v prvi točki, ki zadeva naložbe. Zato je že bil predstavljen zadovoljiv finančni načrt in Evropski parlament bi moral zahtevati, da um, gredo te naložbe v korak z našimi cilji in sicer zagotavljanje trajnostnega razvoja, ki se odlično vključuje evropski semester, hkrati pa zasledovanje natančnih eh, ciljev in upoštevanje kazalnikov. Sveda bo treba tudi prevzeti primirne in potrebne pobude, naprimer nov svežen za ciklično ekonomijo. Jasno je, da brez večjih naložb danes ni mogoče uresničiti ciljev um, obzorja 2020 in tudi nemogoče bo uresničiti te cilje do leta 2030. Če nam to ne bo uspelo, bomo onemogočili celi generaciji, da bi lahko dostopala do znanja in izkušenj. Kot vsi dobro veste, dragi kolegi in spoštovani predsednik, je dovolj razlogov za to, da zagotovimo vzdržnost našega gospodarstva. Zakaj? Najprej. 10 milijard evrov namenjamo za uvoz fosilnih goriv v Evropo. In pri tem smo žrtev, pogosto žrtev protislovnih interesov. Ta sredstva bi mogoče bolje uporabili, če bi jih namenili obnovljivim virom energije, zagonu gospodarstva in boju proti brezposelnosti ter ustvarjanju delovnih mest. Drugič, v gospodarstvu, ki je zdaj že zelo globalno, eh, države v razvoju ustvarjajo pritisk na področju povpraševanja po surovinah in zvišujejo eh, njihovo kotacijo ter prispevajo k še dodatnemu slabšanju položaja. Če pa bi nek prihranili pri določenih virih, bi lahko prihranili tudi pri surovinah in to do 17 odstotkov sredstev, kar je zelo pomembno. Hkrati pa je boljša uporaba virov tisto, kar bi nas lahko pripeljalo do 630 milijonov evrov letno za to ekonomijo. No in hkrati, če želimo ohraniti evropski socialni model, bi morali bolj ustrajati na učinkovitosti na energetskem področju in ne toliko ustrajati na učinkovitosti dela. Mi bi morali bolj racionalno uporabljati dragocena sredstva in vire, ki jih imamo na voljo. In če mi dovolite, bi želel Eh, se dotakniti še fiskalne politike, davčne politike. Ta bi, po mojem mnenju, morala biti vključena tudi v trajnostni razvoj in rast, kar pomeni, da bi potrebovali celo vrsto spodbud za naše gospodarstvo in bi se morali usredotočiti na takšno davčno politiko, ki ne bo oziroma ki bo obremenila dejavnosti, ki so škodljive za okolje, ter razbremenila tiste dejavnosti, ki prispevajo k delu. To je potrebno, če želimo zagotoviti boljše možnosti za naš e, gospodarski model. Pomembno je tudi to, da je predlog eh, za obdavčitev energije, ki je po mojem mnenju pravilen, e, že bil zavrnjen v svetu zaradi eh, pravila glasovanja s soglasjem. In evropski semester bi lahko predstavljal podlago za boljše ekonomsko eh, usmirjanje in boljše smernice, predvsem za tiste, ki so pripravljeni stopiti na pot konkretnejših reform strukturnih, davčnih in drugih. E, zato je res, dragi kolegi, da je treba, e, da je moje poročilo takšno, kot je, vendar pa pričakujem, da ga boste z vašimi dragocenimi prispevki še dodatno obogatili. E, to poročilo je osnutek za trajnostno rast. Edino tako bo lahko evropski semester postal pozitiven element za prihodnost Evrope in njenih državljanov. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa v imenu političnih skupin najprej gospa Gerling. Ne, ne želite besede? Il kolega Farija. Potem pa kolega Farija. Eh, grazie, predsednik. Eh, começo por cumprimentar o relator. Hvala, gospod predsednik. Želel bi čestitati poročevalcu Gramatikakisu. Opravil je odlično delo in pripravil odličen osnutek poročila v zvezi s evropskim semestrom. Zdi se mi zelo izčrpno in strinjam se z glavnimi točkami, ki jih predlaga. Kritika glede učinkovitosti uporabe sredstev in to, da bi morali več vlagati na področje zelene rasti, je bistvenega pomena, če želimo ustvariti vzdržna, trajnostna delovna mesta. Kar pa zadeva analizo Evropske komisije eh, glede možnosti za naložbe, bi si morali ta stebr bolj natančno proučiti, ker je to bistvenega pomena za gospodarsko rast. E, treba jo je zagotoviti na strateških področjih, ki lahko prispevajo k, k trajnostni rasti do leta 2020. Treba je staviti na tehnološki razvoj, na e, tak energetski sistem, ki bo trajnejši, vzdržnejši in bolj čist. Z naprednejšo energijo bomo lahko uveljavili bolj vzdržne in trajnostne oblike prometa ter boljšo uporabo surovin. To pomeni tudi več konkurenčnosti in več delovnih mest. Kar zadeva drugi stebr v okviru strukturnih reform, bi želel poudariti potrebo po, po kontekstu, ki bo bolj primeren za naložbe, kar pomeni, da bi moralo biti na njem manj ovir za naložbe na trgu. Potem se moramo dotakniti tudi potrebe po inovacijah in po raziskavah, ki lahko eh, pripomorejo k boljši situaciji na trgu dela. Eh, zvezi s temi točkami se strinjam s poročevalcem, tudi v tistem delu, kjer se je dotaknil uh, zdravja uh, in tega, da je tudi to treba povezati s trajnostnim razvojem. Hkrati je to pomembno tudi za zagotavljanje eh, socialne politike, ki bo v skladu s pričakovanji naših državljanov. Ravno tako je treba pri tem upoštevati vidike trajnostnega razvoja. Dobra praksa in izkušnje na področju okolja, kot je ozelenitev in podobno, je tudi nekaj, kar je treba upoštevati. Zato je treba um, slabe prakse obremeniti in jih sankcionirati, nasprotno pa je treba nagraditi in ponuditi sredstva eh, tistim eh, industrijskim panogam, ki imajo pozitivne rezultate. Ehm, pozorni moramo biti tudi na tista področja, ki ne spadajo v javno financiranje, pozorni moramo biti tudi na socialne vidike, eh, povezane z zaposlovanjem, revščino, ehm, razvojem raziskavami in trajnostjo no, rastjo. Na ta način bomo lahko zagotovili znotraj Evropske unije večjo konvergenčnost eh, in v tem stilu moramo tudi izvajati predvidene reforme. Zato eh, bi se želel še enkrat zahvaliti gospodu Gramatikakisu za njegovo poročilo, ki ga eh, v celoti podpiram. Hvala lepa hvala. Ne vem, če bi še kdo želel besedo. Gospa Konečna. Děkuji, pane předsedo, jen krátce. Uh... Hvala. Kratka bom. Zahvaljujem se poročevalcu, da je prevzel to nalogo. Ampak, kot sem povedala že septembra letos, ko smo govorili o evropskem semestru, bi zopet podarila dve stvari. To sta dve stvari, ki po mojem mnenju v poročilu manjkata. Želela bi, da se ju vključi v poročilo. Sem poročevalka v senci. Prisluhnila sem kolegu, ki je rekel, da je treba dokončati poročilo. Mislim, da se bo to zgodilo v duhu sodelovanja. Prva stvar je, da izboljšamo Eh, kakovost eh, zdravstvenih storitev, ne pa samo eh, trajnostnost. Tako bomo dosegli več zaupanja, višjo kakovost življenja, pa tudi višjo proizvodnjo, višjo potrošnjo in večjo gospodarsko rast v EU. Ampak tukaj ne moremo govoriti samo o zdravstvenih sistemih, temveč o enakem dostopu državljanom EU do zdravstvenega varstva. To je temelj, ki je visoko na dnevnem redu v letih, ki prihajajo. Potem pa je še ena stvar, ki bi jo želela videti v poročilu, pa manjka. Gre za uporabo potencijalne zelene ekonomije za ustvarjanje novih delovnih mest in pa za zmanjševanje brezposelnosti. Tri glavna področja zahtevajo ukrepe. Gre za poprečanje povečanje popraševanja po delovnih mestih v zelenih sektorjih na podlagi ravni vlaganj, potem je tukaj napoved potreb po delovnih mestih v sektorjih, ki so v procesu ozelenitve in potem tretjič eh, gre za število delavcev, ki bodo našli delo v MSP-jih. Z vidika trga dela pa bi morali posvetiti pozornost oblikovanju programov usposabljanja, ki bodo obravnavali eh, težave povezane s pomankanjem kvalifikacij in veščin. Tako se bo lažje odzvati na potrebe trga dela v zelenih eh, območjih oziroma sektorjih, kot tudi v tradicionalnih industrijskih sektorjih. V našem odboru se vsem tem vprašanjem eh, posvečamo skoraj na vsakem sestanku. Treba je obravnavati te, vse te izzive, ki jih ponuja življenje v Evropski uniji. Evropska unija mora izkoristiti svoj potencial. To poročilo zajema tudi potencial, Eh, zelenega gospodarstva, mm, zelenih delovnih mest in to je treba podariti. Upam, da bomo našli kompromis s poročevalcem eh, in trdno sem prepričana, da bomo uspešni pri iskanju kompromisa. Kot evropejci mislim, da bomo storili vse, kar je v naših močeh, da v poročilo vključimo tudi ta dva aspekta, ki sem jo omenila. Hvala lepa, zdaj pa dajem besedo Evropski komisiji. Hvala predsedujoči. Jon Kodesko, prihajam iz Generalnega direktorata za okolje. Par konkretnih uh, stvari bi izpostavil. Najprej trajnostni razvoj. Ta koncept je dobro vključen v strategijo za trajnostno rast, pametno rast in uh, vključujočo eh, rast do leta 2020 sporočilo upošteva eh, strategijo iz Evrope 2020. Mm, imamo umestni pregled. Komisija je ugotovila pritisk na vire in pa eh, okoljske pomisleke. Vse to je povezano tudi s trendi, ki eh, vplivajo na rast. To je še vedno navzočo. Sporočilo tudi pravi, da spodbujanje učinkovitejših učinkovitejše uporabe eh, virov pomeni tudi dober posloven pristop, eh, izboljšuje pa tudi dobičkonosnost in lahko povečuje eh, zaposlovanje in gospodarsko rast. Nov letni pregled rasti za leto 2015 ponovno podarja, da je pomembno preučiti, kaj je mogoče storiti na ravni Evropske unije glede zdravja, tako da bomo napredovali v smeri trajnostnega razvoja ta osnutek mnenja odbora ENV, ki ga pozdravljamo, ima nekaj konkretnih uh, poti, kako lahko evropski semester prispeva k doseganju teh ciljev in to je zelo koristno. Še posebej bi povdaril, da bi bilo potrebno omeniti dejstvo, da je sedmi program okoljskega ukrepanja navedel, da potrebujemo ustrezen postopek spremljanja oziroma sklic na postopek spremljanja eh, v Evropi 2020. Mislim, da je to še bolj pomembno, kot da se vključi strategija za trajnostni razvoj. Pozdravljamo tudi vključitev uh, visoke ravni okoljske zaščite. Uh, in tudi trajnostnega uh, gospodarstva. Glede odstavka 3 osnotka mnenja, komisija podpira ukrepe za pospešitev naložb. Opozoril bi vas tudi na nov in svežen investiciji, ki ga je predstavil tudi predsednik komisije. Tudi to prispeva k trajnostnem razvoju. Okoljsko trajnostni projekti so omenjeni, so v fokusu, poleg tega tudi uh, imamo primere uh, čistilnic vode in podobnega. Hkrati um, bi se dotaknil tudi postopnega ukinjanja subvencij za fosilna goriva in uh, Evropski semester se o tem pogovarja že več let. Letni pregled rasti za leto 2015 tega ne omenja izredno, omenja pa uh, premik uh, davčne obremenitve uh, in sicer na takšne dav, davke, ki so manj uh, obremenilni za rast, kot je okoljski davek. Potem na koncu pa bi omenil, da letni pregled rasti uh, poudarja pomen eh, spodbojene strukturnih eh, ravni v državah članicah, ampak za to potrebujete ustrezno usposobljeno delovno silo in v raztočih zelenih sektorjih. Hvala lepa za priložnost, da sem lahko izpostavil svoje stališče. Hvala. Thank you very much and, uh, I... Hvala. Eh, bi se mogoče na koncu še enkrat oglasil naš kolega Gramatikakis, da zaključimo s to točko.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 tega, kar je bilo povedano in sicer, da so investicije zelo občutljive, zasi ko gre za eh, izobraževanje in socialno izključevanje. Tega nisem izpostavljal v svoji predstavitvi, ker nisem imel eh, dovolj časa, ampak to je zelo pomembno. Gospa Konečna je govorila o tem. Govorili smo o izboljšanju zdravstvenih storitev in s tem se vsekakor strinjam. Zdravstvo je treba izboljševati. Nacionalni zdravstveni sistemi so pionirski sistemi Evropske unije in to mora ostati uh, nespremenjeno kljub gospodarski krizi. Ko pa gre za gospodarsko, uh, za zeleno gospodarstvo, uh, se, se s povedanim ravno tako lahko le strinjam. Uh, Zahvaljujem se tudi temu, kar je povedala komisija. Vsem skupaj, torej kolegom in komisiji, se zahvaljujem za vse prispevke. Mnogo stvari, ki sem jih omenil v svojem stališču, se že izvaja, ampak vedno obstajajo možnosti, priložnosti za izboljšanje in upam, da bo vse to izvedeno tudi v praksi. Hvala. Eh, Hvala lepa. Zdaj pa. Medtem, ko se namešča eh, naš kolega, izvršni direktor Evropske agencije za varnost hrane, eh, pa bi povedal še naslednje. Za konec postopka v odboru Ekon. Eh, predlogi spreme v zvezi s predstavljenim preporočilom se lahko podajo do 10. decembra eh, ob 12. Potem pa bomo o tem glasovali januarja in februarja. Zdaj pa nadaljujemo in sicer je med nami izvršni direktor Evropske agencije za varnost hrane, EFSE, gospod Bernard Url, s katerim si bomo izmenjali mnenja in ki nam bo tudi predstavil delovni načrt. Gospod Url je direktor EFSE od maja 2014 in med nami v odboru za okolje je že bil meseca aprila, kjer se je predstavil kot kandidat za to direktorsko mesto. Zato je današnje srečanje gotovo pomembno, saj nam bo lahko predstavil eh, glavne smernice delovanja EFSE, lahko nam bo tudi predstavil kaj EFSA počne na področju preprečevanja širjenja epidemije ebole, ki bi se lahko prenašala tudi preko hrane. In lahko nas bo tudi obvestil o načrtu dela EFSE za prihodnje obdobje, pa tudi o tem, kaj vse je že bilo storjeno znotraj EFSE za zagotavljanje preglednosti. To je ena od glavnih točk, ki se je izkazala že v prejšnjih razpravah s kolegi, ki so za to temo izredno zainteresirani. Eh, pri vprašanju preglednosti se pojavlja tudi vprašanje polne uporabe sredstev, ki jih ima na voljo ta pomembna agencija, ki se financira z proračuna Evropske unije. Zato vam dajam kar takoj besedo, kakšnih deset minut boste imeli na voljo, potem pa bomo imeli razpravo o tem. Izvolite. Hvala, gospod predsednik, gospod Lavija. Pozdravljeni poslanci Evropskega parlamenta, hvala, da ste me povabili, da imam priložnost za izmenjavo mnen, da se z vami pogovarjam o pomembnem vprašanju, to je varnost hrane in krme za Evropo. Najprej bi potrdil izjave, ki sem jih podal že 10. novembra med zaslišanjem EFSA, služi tudi vam, tudi, torej Evropskemu parlamentu in pa odboru ENVI. V ustanovitveni uredbi EFSE piše, da lahko parlament postavlja vprašanja EFSI in eh, zadovoljni smo, da lahko sodelujemo z vami in upam, da lahko uh, še izboljšam naše storitve za vas. Po 12 letih EFSE si lahko pogledamo, kaj je bilo doseženo. Začel bi s tem, kaj EFSA pravzaprav sploh je kako jo lahko opišemo. Po mojem je EFSA znanstveni partner, ki zagotavlja eh, zdravo hrano za državljane. Mi smo partner tudi za Evropski, Evropski parlament. In sicer eh, obdelamo okrog 500 znanstvenih nasvetov letno, pokrivamo pa predvsem štiri področja. Ocenjujemo proizvode in procese, predn so ti odobrene torej to je ocena tveganja pred podelitvijo dovoljenja. Potem ocenjujemo celotno prehransko verigo, kar vseboje eh, varnost eh, živali, hrane, krme, kontaminante, celotno eh, verigo, tudi okoljske vidike. Podpiramo tudi obvladovanje tvegan v primeru krize. Potem se pripravljamo na krizne dogodke, pripravljamo pa tudi komunikacijo, o, o, sporočila o varnosti hrane. Če si pogledamo primere, kako je EFSA prispevala in dodajala vrednost k varnosti hrane in krme, naj vam podam primer. Pesticidi. Ravno EFSA je bila tista, ki je upravila oceno eh, in na podlagi katere je potem komisija lahko ukrepala, ko je prepovedala nikodonide. EFSA preučuje tudi informacije, ki jih podajajo prijavitelji, eh, ocenjujemo, ali so znanstveno eh, utemeljene njihove prošnje, potem obdelujemo tudi prehranske dodatke. In eh, to je vse, kakor prednost za Evropo. Ima en sam organ, centralni organ za izdajo dovoljen. Tako lahko zagotavljamo usklajeno uporabo harmoniziranega standarda po vsej Evropi. EFSA pa je hkrati sodelovala tudi pri mnogih kritičnih primerjih, recimo E-kola, E-koli eh, v Nemčiji in Franciji, eh, potem hepatitis, eh, tudi tam je. EFSA ustrezno svetovala tistim, ki so skrbeli za obvladovanje tveganja. EFSA je torej dobro razvita organizacija, ki lahko daje rezultate tudi v zelo nujnih primerjih. Gre za eh, svetovanje na visoki ravni eh, tistim, ki obvladujejo tveganja po celi Evropi in posameznih državah članicah. Ampak ne moremo biti zdaj kar zadovoljni z danim stanjem um, moramo nadaljevati enako, kot smo to počeli že v prvih 12 letih. Prihodnji izzivi za IEF-sa v naslednjih letih so vsekakor globalizacija trgovine. Eh, z globalizacijo trgovine se namreč globalizirajo tudi tveganja, eh, ki jih prinaša trgovina s hrano in krmo. Ko uvažamo hrano, uvažamo tudi standarde na področju prehranske varnosti iz državi, v državi izvora. Tako da EFSA ocenjuje tudi uh, metodologijo um, in uh, tveganje v teh primerjih. Potem še ena pomembna stvar za EFSO, to so podnebne spremembe recimo prenašalci, vektori, ki prenašajo nalezljive bolezni pri živalih, pa tudi pri ljudeh, spremenjujočim eh, se podnebjem. Eh, imamo nove prenašalce pri nas v Evropi in eh, pripravljeni moramo biti spremljati, odkrivati in se bojiti, boriti proti tem novim prenosljivim boleznim. Recimo, če si pogledamo virus modrikastega jezika, ki se je pojavil v Evropi pred nekaj leti, Eh, ti vektori se zdaj prenašajo bolj proti severu. Torej, zdaj smo zmožni nadzirati bolezni, ki jih prenašajo takšni prenašalci. Če pa pogledamo eh, na primer kemične mešanice, eh, vidimo, da so pred nami znanstveni izzivi, da odkrijemo posamične kemikalije, recimo pesticide, pa tudi celotne skupine uh, Eh, kemikalij, katerim smo izpostavljeni. Vse to pa mora EFSA početi eh, z omejenimi viri, eh, kajti ne moremo povečevati števila osebe ali pa finančnih virov, ki jih imamo trenutno na volje. Kaj pa to pomeni za naš pristop v naslednjih petih letih? Glavna stvar, ki jo mora storiti EFSA, je, da ohrani pripravljenost glede na vse večjo kompleksnost in pa eh, zmanjševanje virov. To je ta izziv, ki je pred nami, torej vse večja zapletenost in uh, vse manjši veri. Eh, mi pa moramo biti pripravljeni na neznano prihodnost. Kako to lahko dosežemo? EFSA v naslednjih petih letih potrebuje tri glavne strateške pobude. Prva je sodelovanje. Sodelovanje mora biti v srcu vsega, kar počnemo. Že zdaj imamo zelo dobre delovne odnose z državami članicami in pa organizacijami v teh državah članicah. Države članice um, niso le udeleženke naših delovnih skupin in panelov, temveč eh, sodelujejo z nami. Zato bi se zahvalil vsem strokovnjakom, ki ogromno svojega časa posvetijo sodelovanju za EFSO in z njo eh, v tem evropskem projektu eh, vse večje konvergenčnosti Evrope. Zahvalil bi se vsem, eh, tudi organizacijam, kjer so zaposleni ti strokovnjaki. Ti organizacije namreč dovoljujo svojim strokovnjakom, da sodelujejo z EFSO in da zagotavljajo eh, strokovne nasvete. Ta model sodelovanja z državami članicami ima veliko prednosti. S tem modelom Eh, lahko dosežemo eh, celotno širino znanstvenega znanja v Evropi. In eh, tukaj smo lahko tudi bolj učinkoviti. Mogoče si lahko razdelimo delovno obremenitev in izkoristimo najboljše strokovnjake na določenem področju za ustrezno delo. Ampak še vedno mislim, da moramo sodelovati še bolj. Sodelovanje znotraj EFSE e pomeni naslednje gre za srednjeročni cilj, ki ga ni lahko doseči, gre za to, da ocenimo ali vzpostavimo skupno agendo za ocenjevanje tveganj v Evropi. Želimo torej skupno agendo z organizacijami držav članic, kaj je visoko na prioritetni listi, kdo lahko stori kaj, eh, kakšne so posledice in eh, mi eh, sodelujemo s partnerji, da bi vzpostavili to uh, agendo za oceno tveganja v Evropi. Potem druga strateška pobuda po sodelovanju eh, so inovacije. Biti moramo bolj inovativni pri znanstvenih metodah, ki jih uporabljamo. EFSA eh, je tukaj res v spredju pri ocenjevanju tveganja, ampak te znanstvene meje moramo pomikati še naprej. Eh, spopadamo se s kompleksnimi multiznanstvenimi nalogami. Naj vam povem za primer, ki smo ga začeli že pred leti, mislim, da je zelo pomemben tudi za parlament. To je projekt, s katerim želimo večji pogled v problem. Uh, stresa za čebele, gre torej za zdravje čebel. Potrebujemo celosten upogled uh, eh, v ta stres, ki vpliva na zdrave čebele približno en milijon evrov smo že investirali v ta projekt skupaj s komisijo, državami članicami, referenčnimi laboratoriji za zdravje čebel. Želimo torej holističen pristop, da bi dosegli uh, okoljsko oceno tveganja, um, da vidimo, kaj vpliva na zdravje čebel. Potem tretje področje, na katerega se osredotočamo, in to je ključno pri EFSI, to je odprtost. O tem je govoril že predsednik, uh, ko. Uh, je predstavil EFSO, gre za to, da preoblikujemo EFSO v odprto znanstveno uh, organizacijo. Kaj to pomeni? To ne pomeni samo preglednosti, ki jo lahko vidijo naši partneri in državljani, da lahko spremljajo, kaj počnemo in kako. Gremo dlje od preglednosti. Odprtost pomeni sodelovanje s civilno družbo. To sodelovanje, angažma pomeni, da tudi civilna družba in strokovnjaki, s katerimi ne sodelujemo neposredno, lahko prispevajo svoje informacije in tako uh, izboljšajo delo. To je večletno prizadevanje. Sveda je to povezano tudi z določenimi stroški spreminjati moramo procese, sisteme informacijske tehnologije. Začeli smo uh, projekt uh, odprta EFSA. In uh, želimo najprej ugotoviti, katere so najbolj dragocene uh, pobude, ki dodajo največjo dodano vrednost k temu cilju, da bi bila EFSA odprta. Glavni cilj pri odprti EFSI je, da bodo uh, Eh, ocene tveganja in se take, da jih, mož, da jih bo možno reproducirati, da bodo tudi drugi eh, strokovnjaki, znanstveniki lahko uporabili naše ocene učinka, če bodo to želeli. Gospod in gospodje, naj zaključim. Mislim, da je očitno, da ima EFSA pomembno vlogo v eh, sistemu varne hrane v Evropski uniji. Imamo ambiciozen delovni program za zaščito javnosti v naslednjih letih. Še naprej bomo sodelovali z znanstveniki na ravni držav članic Evropske unije in svetovni ravni. E, še naprej se bomo e, posvetovali s širokim krogom e, akterjev in upam, da bomo še naprej lahko zagotavljali sistem, na katerega se bomo lahko opirali državljani, pa tudi Evropski parlament in vaš odbor igrate pomembno vlogo za uspeh EFSE. E. Hvaležen sem za vso podporo, ki nam jo dajete, da lahko izpolnjujemo svoj mandat. Hvala eh, lepa za prijazno pozornost. Z veseljem odgovorim za vsa vprašanja, ki jih imate. Hvala lepa za vašo predstavitev. Dajem besedo gospe Pilara Juz, naši kontaktni osebi za stike z EFSA. Najlepša hvala, gospod direktor EFSE. Veliko veselje nam je, da ste danes tu med nami. No, precej dobro poznam EFSO, ampak vseeno imamo vedno dvome, kadar vas slišimo. In v vašem prispevku me je najbolj presenetilo to, da da ste povedali, da uh, proučujete m, mm, prenašalce bolezni, torej tisto, kar prenaša bolezni iz živali na ljudi. Zdaj mislim, da tukaj najbrž govorite o infekcijskih boleznih in o prenašanju infekcij, glede na to, da se zdaj tukaj pogovarjamo o hrani. Uh, ker po mojem samo vprašanje dobrobiti živali gotovo ne spada v pristojnosti EFSE. EFSA eh, se namreč mora bistveno ukvarjati z prehransko varnostjo in to je že zelo široko področje. Potem pa še kar se tiče osebja EFSE najpomembnejši člani osebja so znanstveniki. In uh, omenili ste neodvisnost znanstvenikov, to je zelo pomembno in zato me zanima, na kakšen način izbirate te znanstvenike, kakšnih 500 jih je, ki delajo za EFSO. Kako jih izbirate, kako poročate o tem, uh, In kdo je tisti, ki zadnji odloča o tem, kako bo pripravljeno poročilo? E, pogosto slišimo veliko kritik na račun EFSE in to predvsem glede neodvisnosti znanstvenikov, o čemer sama menim, da ni upravičeno. Drugo je pa premalo preglednosti za nekatere prijavitelje oziroma vlagatelje, ki ne morejo prenesti svojih poročil in izraziti svojih eh, mnenj tistim, ki proučujejo njihove prošnje. Pogosto je treba pri znanstvenem delu tudi ne samo ovreči ali potrditi nečesa, ampak je treba, obstajajo tudi umestna področja in tudi tukaj me zanima, eh, kam se študije FC umeščajo. Tako da to so moji glavni eh, prispevki eh, in res še enkrat hvala za delo, ki ga upravljate v EFSI, ki je izredno obsežno in izredno pomembno. Hvala lepa. Za besedo je prosila kolegica Evi. Izvolite. Najlepša hvala. Ja, jaz bi na nek način želela ponoviti nekaj mnen, ki sem jih izpostavila že prej, ko smo o EFSI govorili že pod točko o razrešnici. In glede na to, da ste zdaj vi tukaj med nami, bi vam želela postaviti ta vprašanja. Morda tudi na nekoliko provokativen način. izpostavljam točke, ki jih je omenila že kolegica Ajuso in sicer namreč prvič, kako sestavljate delovne skupine, kako zagotavljate neodvisnost oseb, ki so vključene v vaše delo, ali so res neodvisne in ali so kritike, ki jih na vaš račun izražajo nevladno organizacijo, neutemljene. E, eh, namreč, zaradi preglednosti žal se ne moremo izogniti očitkom o konfliktu interesov eh, za različne člane vaših delovnih skupin. In eh, težko sprejmemo to, da so najboljši strokovnjaki znotraj EFSE tisti, ki sicer so delali v prehranski industriji. Eh, občutek imamo, da daje EFSA prednost takim osebam, ki so že imeli v preteklosti ali pa še imajo stik z tistimi industrijskimi sektori, ki so uh, povezani s prehrano. Potem pa še vprašanje glede zaupanja državljanov do delovanja EFSE. Če naj to zaupanje bo, je potrebna tudi preglednost, zato da bi posamezniki, pa tudi organizirane skupine lahko imele dostop do podatkov o delu različnih delovnih skupin. Poleg tega bi morali imeti tudi posvetovalni eh, sistem, način posvetovanja za različne. Eh, zainteresirane skupine. Vi ste že omenili ta Open Science Organization in zato vas eh, prosim, da nam razložite, na kakšen način eh, se lotevate tega vprašanja konflikta interesov, tudi glede na resolucijo, o kateri smo glasovali v parlamentu aprila meseca, ter tudi o možnosti, da bi eh, imeli na voljo lastna sredstva za svoje delo, nad katerim naj ne bi več uh, visele te obtožbe, ki smo jih slišali do zdaj. Hvala. Zdaj pa gospa Gerling. Hvala lepa, gospod predsedujoči, direktor, lepo pozdravljeni. No, um, vedno znova se porajajo ista vprašanja, ko gre za naše odnose z EFSO. Želela bi vas poprašati o naslednjem. Prva točka je zame zelo pomembna in večkrat sem vas že povprašala o tem. Namreč gre za uredbo o zdravstvenih trditvah. Veliko smo razpravljali o svetovanju pred oceno, ki so bila ponujena farmacevskim podjetjem No, potem imamo tudi primere, kot je glukosamin, zdravila, ki so bila dolga leta v uporabi eh, in potem jim ni bila dovoljena neka določena zdravstvena trditev. Pogosto se je zdelo, da se je to zgodilo zato, ker podjetja niso točno razumela zahtev. Šlo je namreč za popolnoma nov proces in številni predstavniki industrije za prehranska dopolnila so menili, da nimajo dovolj informacij. No, o tem smo že razpravljali in vi ste se deloma z nami strinjali. Ugotovili smo, da bi bilo treba tukaj ukrepati. Na zadnje, ko smo govorili tukaj v odboru, ste rekli, da razmišljate o tem, da bi predvidevali možnost ne neposrednega stika z aplikanti, z prosilci v, ob, v postopku predhodne odobritve, ampak da bi lahko stopili v stik z skupinami prosilcev. Zanima me, kako poteka kako potekajo tukaj razprave, razprave. Vem, da je okrog tega veliko razprav v Združenem kraljestvu. Ne vem pa, kako je z eh, Evropsko unijo. Eh, no, eh, potem me zanima še odločitev predsednika Junkerja, da več ne bo imenoval vrhovnega svetovalca za vašo agencijo. Zanima me, ali se je vam zdelo koristno sodelovanje z eh, visokim svetovalcem v komisiji, ali se vam zdi, da bi potrebovali še naprej takšnega človeka za mm, svoje delo. In pa drugič, veliko smo govorili o preglednosti in pa neodvisnosti strokovnjakov. To je tema, ki se vedno znova pojavlja tukaj v odboru naravno smo razpravljali tudi o proračunu in spet so nekateri poslanci omenili to temo. Zato me zanima, ali ste imeli kakšno priložnost, da ste si ogledali nekaj, kar je bilo objavljeno včeraj. Eh, šlo je za neko skupino protijonskih eh, fitofarmacevskih sredstev, eh, šlo je za odziv na kampanjo za prepoved neonikotinonidov. Ehm, nekako so se ob tem izognili strokovnemu odboru, znanstvenemu odboru, zato da bi spravili skozi to kampanjo. In to je pokazalo, Eh, da pogosto ni pomembna količina na svetu, ampak kakovost na svetu. In pa še nekaj, kar ste omenili tudi v vodoma. Um, Zdaj smo v prvi fazi prepovedi določenih pesticidov, kontaktnih pesticidov, v, no, torej gre za pesticide, ki vsebujo neonikontinide. Namesto tih se sedaj uporabljajo določeni pesticidi v spreju,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 tym wystąpieniu wspomniał pan o wielu ważnych sprawach. Hvala lepa, gospod direktor. Govorili ste o številnih pomembnih točkah, omenili ste preglednost, odprto za sodelovanje, inovacije. Ampak e, nekaj sem pogrešal pri vaši predstavitvi. Namreč vprašanje preprečevanja, prevencije. Sam sem zdravnik po poklicu in zato se mi zdi preventiva tako pomembna. Preden začnem uporabljati kakšen eh, medicinski proizvod, bi morali preveriti njegovo varnost. Zakaj to pravim? Zato, ker ima parlament, eh, ker pri parlament obravnava tudi zakonodajo o živilih, ukvarjamo se tudi vprašanjih, kot so nanomaterjali in pa proizvodi iz kloniranih živali. Kako vse to vpliva na varnost hrane? In pa jasno je tukaj še vprašanje genetsko spremenjenih organizmov. Tudi s tem vprašanjem se tukaj ukvarjamo. Zato je preventiva tako zelo pomembna. Uh, Prebral sem članek o neki raziskavi, ki je bila izvedena v Franciji in je proučevala krmljenje živali s krmo iz eh, genetsko spremenjenih živali. To so preučili na primeru 200 podgan. In rezultati te študije so bili zelo pomembni. Namreč izkazalo se je, da genetsko spremenjeni organizmi ubijajo. Ta študija je namreč pokazala, da je veliko število teh podgan poginilo zaradi raznih bolezni eh, v dveh letih trajanja tega eksperimenta. No, tu gre morda za uh, podgane, ampak. Um, vseeno nisem prebral nobenega odziva Evce na takšno študijo, na takšen članek. Takšni članki lahko dan danes um, povzročijo pravo paniko. Nedavno smo se tudi soočili z. Uh, določenim primerom smrti v Evropi zaradi e ebole in zaradi tega je že zavladala panika. In enako bi lahko veljalo za genetsko spremenjene organizme. Če dobro vem, je že sedaj v obtoku gens, genetsko spremenjena soja. Zato se mi zdi, da ima vaša agencija veliko nalogo pred seboj. Ni dovolj, da tukaj sprejemamo samo uh, reaktivne ukrepe, ampak uh, tudi preventivo. Tu sem že omenil najpomembnejša področja GMO, nanotehnologija. Eh, s takšnimi izzivi na teh področjih se bo soočala vaša agencija in zanima me, če ste na to pripravljeni. Hvala lepa, gospod Balco.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 gospod direktor. Vi ste izjavili, da, je, da si morate prizadevati predvsem v zvezi z varno oskrbo z uh, prehrano vzdolž celotne dobavne verige, vključno z uh, varnostjo v kmetijstvu. To je vse lepo in prav, ampak vi pravzaprav niste raziskovalni center, ampak ste prej neka um, politična avtoriteta. Pogosto so vaša strokovna mnenja bistvenega pomena in imajo daljnosežne politične posledice, naprimer tudi pri vprašanju prepovedi GMO-jev v državah članicah. Verjetno veste, da je tudi svet se odločil proti uporabi genetsko spremenjenega semena koruze eh, podjetja Dupont. O tem se sedaj pogajamo tudi tukaj v parlamentu, no ampak na koncu bi lahko situacija bila dvoumna na podlagi strokovnega nasveta EFSE bi eh, lahko zauzeli drugačno uradno stališče kot države članice. In tako bi se lahko zgodilo, da pravzaprav prav vaše strokovno mnenje ne bi bilo v skladu z voljo večine evropskih državljanov, čeprav bi naj služili njihovim interesov. interesom. Kako bi naj eh, ravnali v takšnem primeru? Če sem zelo direkten, bi morda celo rekel, da je agencija EFSA agent svetovne trgovinske organizacije tukaj v Evropi. To je morda nekoliko grobo rečeno, ampak eh, številni ljudje tako občutijo. Naj vam podam eh, nek primer. Eh, Mačarska ustava jasno pravi, da ima vsak pravico do fizičnega in duševnega zdravja. In eh, v tem smislu ustava govori tudi o kmetijstvu in živilih brez genetsko spremenjenih organizmov. Vaše strokovno mnenje bi tako lahko privedlo do konfliktne situacije, ko bi država članica morala morda dovoliti pridelavo genetsko spremenjenih organizmov, čeprav to ne bi bilo v skladu z njeno lastno ustavo. Ali pa se lahko odloči, da bo spoštovala svojo ustavo in bo s tem uh, v navskrižju z evropsko zakonodajo in z eh, načelom prostega gibanja. Eh, samo na to sem želel opozoriti, da se kot znanstveniki lahko znajdete tudi v takšnih konfliktnih situacijah. Hvala lepa. Ne vem, če želi še kdo besedo. Ne, potem dajemo besedo generalnemu direktorju EFSE za njegove odgovore. Thank you very much, Mr. Chairman. Thank Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa za bogat nabor vaših vprašanj. Skušal bom biti kar se da kratek, ampak eh, šlo je za veliko bistvenih vprašanj in zato bom verjetno za odgovore porabil kar nekaj časa. No, kar po vrstnem redu. Gospa Ajuzo me je povprašala o nalezljivih bolezni, ali je to res v pristojnosti EFSE e oziroma ali gre prej za uh, pristojnost ECDC v Štokholmu. Sam sem govoril o predvsem živalskih bolezni, če gre za nalezljive živalske bolezni in njihove prenosnike, eh, je tukaj EFSA pristojna za strokovne nasvete. Eh, no, seveda pa imamo skupen koncept z našimi kolegi iz ECDC-a, tudi zelo tesno sodelujemo. Eh, pri tako imenovanem vektornet, nadzorujemo te vektori, ki lahko prenašajo bolezni, eh, ne samo med živalmi, ampak tudi med ljudmi. Zato eh, imamo skupen koncept za to, da bi izboljšali javno zdravje tako ljudi, kakor tudi živali. Potem eh, popraščali ste me tudi o pomembnih vprašanjih v zvezi z preglednostjo in neodvisnostjo. O tem me je poprašala gospa Gerling. Preden odgovorim na specifično vprašanje. Zakonitost EFSI-nih zdravstvenih mnen temeli na treh stebrih. V prvem stebru natančno nadzorujemo in put za pripravo ocene tveganja, gre za podatke, metodologijo in pa človeške strokovnjake. Zelo previdno izbiramo informacije za oceno tvegan, zelo smo pozorni na to, da imamo učinkovito in primerno metodologijo za pripravo ocene tvegan in zelo previdno izbiramo člane naših delovnih skupin in pa panelov. To je torej prvi stebr. Gre torej za vire, ki jih uporabljamo pri pripravi ocene tvegan. No, drugi stebr, ki je pogosto spregledan v javnosti, je skupno sprejemanje strokovnih odločitev v strokovnih panelih. Imamo 21 članov v znanstvenih odborih, eh, lahko bi na nje, njih gledali kot na nekakšen majhen odbor Envi in ti vrhunski strokovnjaki iz držav članic prejemajo odločitve na osnovi evsinih znanstvenih nasvetov. In ne morem si predstavljati, da bi en sam strokovnjak lahko vplival na 20 drugih strokovnjakov, zato da bi oni sprejeli nestrokovno mnenje. Tako da imamo zelo močen sistem medsebojnega preverjanja, zato da lahko zagotovimo, da uh, je to strokovno mnenje, kar se da Eh, verodostojno. In pa še tretji stebr gre za preglednost, namreč vse, vse naš material, podatke, strokovnjake, znanstvena mnenja, vse to lahko najdete na naši spletni strani. Mislim, da je EFSA ena izmed najbolj preglednih organizacij v Evropi um, vse tiste informacije, ki jih smemo objaviti, objavimo na naši spletni strani. Seveda mi obravnavamo tudi uh, tajne informacije, ki jih seveda ne moremo. Uh, objaviti, ampak vse ostale informacije pa so objavljene na naši spletni strani. Uh, Še odgovor na vprašanje kolega Ajuso. Imamo deset odborov, ki jih sestavlja po 21 strokovnjakov. Eh, vsako leto imamo razpise, na podlagi katerih izbiramo naše strokovnjake, potem ocenjujemo njihovo strokovnost. Strokovnjaki morajo prestopiti, eh, doseči določen prak, zato da so primerni kandidati in potem si ogledamo njihove kompetence, zato da vidimo, eh, za kakšne naloge so najbolj primerni, potem ocenimo še interese teh strokovnjakov, zato da zagotovimo, da nimajo na skrižju interesov, potem sestavimo seznam eh, predlaganih kandidatov, ki eh, jih dobi upravni odbor EFSE in oni sprejmejo končno odločitev. V tem procesu imamo tudi vse potrebne varovalke. E, nimamo samo notranjega ocenjevanja teh strokovnjakov, ampak tudi zunanje ocenjevanje. E, torej, e, poleg tega pa povabimo tudi opazovalce iz komisije, iz parlamenta, iz uh, upravnega odbora, ki preverijo, ali so bila spoštovana uh, vsa pravila pri postopku izbire. Na tak način torej izbiramo strokovnjake za naše strokovne panele. Ko gre za delovne skupine, pa uporabimo pravzaprav podoben postopek, ki zagotavlja enako stopnjo neodvisnosti strokovnjakov, pristop pa je bolj fleksibilen, kajti eh, gre za 1500 strokovnjakov v vseh državah članicah, ki sestavljajo naše delovne skupine no, kako lahko zagotovimo, da ti strokovnjaki nimajo na skriže interesov in kako lahko zagotovimo, da so dovolj neodvisni. To je rdeča nit, ki se je vlekla skozi vsa vaša vprašanja. Tukaj imamo pravila, notranja pravila, kako se izogniti eh, na skrižju interesov. Ta pravila je sprejel izvršni odbor leta 2011. Leta 2011 2015 bomo ta pravila revidirali in vključili bomo tudi predloge, ki smo jih dobili od civilne družbe parlamenta, nevladnih organizacij in drugih deležnikov, zato da bomo lahko izboljšali našo politiko zagotavljanja neodvisnosti. Praktično gledano morajo kandidati izpolniti vprašalnik, kjer morajo navesti vse njihove interese v zadnjih petih letih v devetih različnih oddelkih, potem pa osebje E vse oceni, ali so njihovi interesi združljivi z delom v delovni skupini in pa za njihovo vlogo v tej delovni skupini eno izmed osnovnih načel je naslednje. Če si zaposlen v industriji ali če si polno zaposleni svetovalec v industriji, ne moreš biti sodelavec EFSE in si avtomatsko izključen. Glavni vir naših uh, strokovnjakov so torej vladne organizacije, na primer organi za oceno tvegan, potem organizacije javnih raziskav, približno 15 eh, odstotkov jih prihaja iz univerze in pa 5 odstotkov uh, upokojenih raziskovalcev, ki so prej delali za vlado ali za, javna, za javne raziskovalne centre. Uh, Jasno je torej, da predstavniki industrije ali njihovi svetovalci ne morejo delati za EFSO. To je prvi korak za zagotavljanje neodvisnosti EFSE. Ampak še dlje gremo. Tudi če nekdo, ki dela za univerzo, dobiva štipendijo iz industrije, bomo preučili, koliko denarja dobiva, potem uh, ocenimo tveganja, zato da lahko izključimo vsak možen konflikt interesov, ki bi lahko vplival na nepristranskost tega strokovnjaka po mojem mnenju gre za zelo sofisticiran, zrel in robusten sistem, Seveda ima ta sistem tudi določene stroške, ampak eh, takšne stroške pač moramo vzeti v zakup, če želimo zagotoviti, da so rezultati EFSE neodvisni, nepristranski, znanstveni in uporabni za tiste, ki upravljajo stvegani. Eh, no, seveda je vpliv naših znanstvenih mnen Eh, takšen, da zelo vpliva na eh, politiko, ki se sprejema na evropski in pa nacionalni ravni. Mislim, da sem s tem odgovoril tudi na vprašanje o neodvisnosti, dostopa do dokumentov, um, ehm, ljudih, ki bi jim lahko imeli možno naskriča z interesov. Eh, no, eh, kot državljani lahko tudi zaprosite za dostop do naših dokumentov in do EFSA vam bo dala te dokumente na voljo, razen če bo šlo za kakšne dokumente, ki vsebujejo zaupne informacije. Naj povem, da smo letos že dali naš polago 705 tisoč strani dokumentov zaradi tega pravila o prostem dostopu do dokumentov. Kar se tiče zdravstvenih trditev in uh, um, posvetovanja v, v postopku preautorizacije. No, uh, tukaj moramo zagotavljati najviše možne znanstvene standarde, ko ocenjujemo, ali so zdravstvene trditve upravičene ali ne. Tukaj nimamo izbire, spoštovati moramo najviše možne znanstvene standarde. Uh, Ja, to mora narediti znanstveni panel EF. Eh, se strinjam se z vami, da bi tukaj lahko izboljšali komunikacijo z eh, aplikanti, zato da bi oni bolje eh, razumeli, kako delujejo naši postopki. No, imamo pa tukaj osem različnih dokumentov z eh, smernicami, ki govorijo o tem, kako naj bodo izvedene študije, kako naj bodo predstavljene, ampak eh, še vedno tukaj obstaja prostor za izboljšavo. Nedavno smo se sestali z predstavniki eh, prosilcev, kjer smo se posvetovali o teh stranih, no seveda ne bomo mogli imeti neposrednih posvetovanj z eh, aplikanti, z oči v oči, to ni izvedljivo. Bomo pa se še naprej posvetovali z skupinami prosilcev, aplikantov, tudi po spletu, šest do sedem takšnih uh, seminarjev smo imeli v zadnjem letu. Uh, aplikanti so nas zaprosili, da bi imeli manjše skup, manjša posvetovanja, bolj usmerjena in zato se bomo prizadevali tekom leta 2015. Kar se tiče vprašanja glavnega znanstvenega svetovalca, no, EFSA meni, da je politično odločitev treba podkrepiti z znanstvenimi dognanji. In v tem smislu je uh, glavni zvan, znanstveni svetovalec uh, skrbel za pomembne stike med EFSO in komisiji. To, ali še naprej potrebujemo takšnega svetovalca, je uh, odločitev komisije. Um, je pa res, da želimo vse agencije in znanstveni centri nuditi solidne znanstvene nasvete. Komisija se lahko teh poslužuje in morda je že to dovolj, tako da ne potrebujemo glavnega znanstvenega svetovalca. No, kar se tiče te publikacije, ki, sto, ki ste jo omenili, jaz tega ne poznam. Rekli ste, da bi je bila uh, um, objavljena včeraj. Rekli ste, da. morajo biti agencije proste razno raznih vplivov in eh, v EFSI vam lahko zagotovim, da je tako. Naše ugotovitve temeljijo na znanstvenih dognanjih, ki so popolnoma neodvisna. Kar se tiče neonikotinidov, ko EFSA ocenjuje aktivne substance za uporabo v pesticidih, pripravimo tudi obsežno analizo okoljskega tveganja. To pomeni, da mora biti vsak proizvod, ki je na evropskem trgu, tudi varen za okolje. Tako da ne razumem problema, ki ste ga omenjali. Če eh, so bila fitofarmacevtska sredstva testirana, ocenjena, potem ne morejo predstavljati nikakršnih tveganj za okolje. Kar se tiče preventive. Z zdravstvenega vidika se strinjam z vami, preprečevati je bolje kot zdraviti. Zato moramo kar največ prizadevan usmeriti v preprečevanje. Ampak za oceno tveganja in pa upravljanjem tveganja je vse skupaj nekoliko drugače. Mi pripravljamo ocene znanstvenega tveganja. Stopnja tveganja, ki jo je javnost pripravljena prevzeti na se, je pa eh, politična odločitev. Torej, spoštovanje samega načela preprečevanja ni v rokah EFSE. Mi lahko ponudimo politikom na svete, znanstvene dokaze, ocene tveganja, lahko kvantificiramo tveganja, lahko predstav, predstavimo vse negotovosti, ki jih ta tveganja predstavljajo. Potem, ali je to spremljivo za družbo ali ne, to je pa v rokah uh, odločitve politikov. Zdi se mi dobro, da imamo v Evropi jasno ločeno vprašanje znanstvenega tveganja in pa političnega tveganja. Potem omenili ste tudi to študijo iz Francije. Ne vem, če, menite, če tukaj mislite na študijo, ki je bila objavljena leta 2012, znanstvena študija, o tem je bilo veliko razprav. Gre za študijo, ki jo je objavil profesor Seralini, tudi EFSA. Uh, je bila vključena v to študijo. Mi smo podali obširno oceno te študije, tudi nacionalna telesa so pripravila obširna ocena te študije. Na koncu je to študijo umaknila sama revija, ki jo je objavila. EFSA je torej ocenila to objavo, to študijo eh, ob stiku z drugimi sestrskimi agencijami. In pa še odgovor na zadnje vprašanje. Gre za varnost obavne verige, ali je eh, znanost lahko v naskrižju interesov za ustavo kakšne države članice. Tudi tukaj moramo biti zelo jasni glede delitve vlog. EFSA pri recimo genetsko spremenjenih organizmih lahko pripravi ocene vpliva na okolje, na zdravje ljudi, na zdravje živali. In te ocene lahko najdete v naših znanstvenih mnenjih. No, eh, to ali je to spremljivo za neko državo članico, za javnost v tej državi članici, to pa ni odločitev EFSE, e, ampak je odločitev te države članice, njene vlade, kakšne proizvode želi avtorizirati in katerih ne, kjer želi uporabiti um, načelo previdnosti, eh, lahko gre za gospodarske pomisleke, za etične pomisleke, iz kakršnih koli razlogov že. Uh, ampak eh, rekel sem že, da EFSA v to ne more posegati. Enako velja za kloniranje. Klon, EFSA je podala svoje znanstveno mnenje, ko gre za zdrave živali, ljudi in okolje. Podali smo to znanstveno mnenje, ne moramo pa posegati v etična vprašanja in odločati o tem, ali je kloniranje spremljivo ali ne. Enako velja za nanotehnologijo. EFSA je pripravila znanstvene ocene, znanstvena mnenja, pripravili smo smernice glede tega, kako ocenjevati nanomaterijale, nočemo pa posegati v eh, odločitev, ali naj družba to sprejme ali ne. Hvala tudi vam za podrobne odgovore. Mislim, da lahko tukaj končamo zasedanje. Kolege bi le spomnil, da je danes večer nek dogodek, tem prostoru, zato prosimo kolege, da svojih stvari ne puščajo na mizah, kajti odstranjene bodo. Hvala lepa, vidimo se jutri zjutraj.